Apologies, good afternoon. Can I bring the meeting of the Transport and Tourism Committee to all? Dobar dan, torej začenjamo s našim sestankom odbora za promet in turizem. Pred sabo imamo osnutek dnevnega reda za naslednja dva dni. Se vsi strinjate s tem osnutkom? Prav, hvala lepa. Sedaj bomo sprejeli zapisnike zadnje seje 20. in 21. junija. Če nišče nagovarjak, bomo sprejeli. Prav? Hvala lepa. Naslednja točka pa je enotno evropsko železniško območje, prenova. Poročavka gospa Serakjani, beseda je vaša, prosim. Grazie Presidente. Hvala lepa gospod predsednik. Rada bi torej predstavila trenutno stanje glede te teme. Poročevalci v Senci so se pogovarjali o sedmih kompromisnih področjih v prenovi, naprimer regulatorni organi, financiranje, delegirani akti in 13. člen. Kar se regulatornih organov tiče, smo sprejeli soglasje, da bomo morali imeti okrepitev regulatornega nadzora za konkurenčnost, da bomo zagotovili enake pogoje za vse. Prav tako. bo svet, kar se uredbe tiče, moral tudi zahtevati soglasje nacionalnih parlamentov. In potem bomo imeli, morali imeti tudi ustrezno izjavo o interesih. Morali bi biti neodvisni, ne smemo biti financirani strani vlad ali javnih organov, kar se pritožb tiče. Tukaj gre za pobudo državljanov in potem mesečni rok po prejemu računa. In komisija mora biti obveščena, če prihaja do možne diskriminacije in potem bo komisija predlagala tudi spremembe, če bo potrebno mesec od eh, sprejema pritožbe pa se lahko podaša še za mesec. Želeli smo si okrepiti neodvisnost nacionalnih regulatornih organov, pa tudi ustvariti mrežo med nacionalnimi regulatornimi organi, tako da bodo vsi podajali informacije o lastnih dejavnostih. Tako da bomo imeli redne sestanke s komisijo pomembno je, da komisija ponudi aktivno sodelovanje regulatornih organov, kjer sami organi ne bodo zmogli izvajati svojega mandata. Komisija mora tudi spostaviti podatkovno bazo, kjer bodo nacionalni regulatorni organi nudili podatke za vse pritožbe. Potem tudi začetek teh postopkov s stranke v postopku, trajanje, stroške in tako dalje. Vse to bo moral upravljati nacionalni regulatorni organ. Kar se financiranja tiče, smo dosegli kompromis, da bo upravljalec infrastrukture moral predstaviti poslovni načrt, ki bo vključeval tudi financiranje in poslovanje. Šlo bo za nediskriminatorni pristop in države članice bodo zagotovile, da bodo upravljavci resnično neodvisni, da ne bo prihajalo do finančnega primankljaja, vsaj ne več kot dve leti zapored. Prav tako bo potrebno upoštevati stroške infrastrukture, prav tako zgodna plačila, ki so jih dobili strani držav, in pa zagotoviti trajnostno financiranje na dolgi rok. Kar se 13. člena tiče, pa smo se s tem ukvarjali na zadnjem sestanku s poročalci v senci. V kompromisnem predlogu gre za nediskriminatorni pristop za vsa železniška podjetja, kar se tiče upravljavca infrastrukture. Potrebno je zagotoviti dostop za vse, za vsa podjetja, seveda pod nadzorom regulatornega organa. Pomembno je, da imamo tudi določen rok, ki ga bo zadal nacionalni organ za dostopa do centrov za asistenco. Če bi kateri od teh centrov ne zmogo upraviti svoje dožnosti, bi se lahko obrnili na drugega. Če pa ne bi bilo možno najti alternative, bi bil regulatorni organ tisti, ki bi sprejel vse potrebne ukrepe, kar se tiče zahtev zainteresiranih strani. Če pa operater lahko dokaže, da ni možno uporabiti določene infrastrukture za določeno obdobje, se lahko potem najdejo alternativne rešitve. To so ta področja. Imeli smo intenzivne razprave in kompromisna področja sem na kratko opisala. Razprave s poročevalci v senci so se osredotočile na to. Potem pa bomo imeli še en sestanek s poročevalci v senci in obdelali bomo različne točke, kar se priloge 3 tiče, kar se 30. člena, potem tudi 31, 37, pa tudi 8. priloge 18. člena. Tudi 9. priloga in še nekatere druge. Potem pa bomo imeli razpravo o predlogih sprememb o odprtju trga. To je torej časovni razpored za naše delo. To je vse z moje strani. Hvala lepa, gospod Kun, EPP. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi poročevalki. Sveda se je izkazalo, da je to zelo obsežna tema. Liberalizacija in odprtje enotnega evropskega železniškega moča. Poštevati moramo veliko zadev, da bi našli tudi praktične rešitve. Ne bi želel ponavljati vsega, kar je poročevalka že ustrezno omenila. V tem trenutku smo v določenem postopku razvoja in predvsej približevanja smo že dosegli, kar se tudi prizadevanih organov tiče in tudi regulatornih organov, ki je ena ključnih tem. In tako rekoč bo to tisto najpomembnejše mesto, da bi dosegli dostop za vse udeležence na trgu, na trg. Zato je pomembno, da ta nacionalni regulatorni organ tudi nima preveč nalog na prtenih. Potrebno se je osredotočati na funkcije. To so cene in nadzor cenovnih sistemov, potem nadzor višine cen in strukture, kako se izračunavajo s fleksibilnimi stalnimi stroški in cena infrastrukture. Seveda potem tudi cenovni sistemi za uporabo delavnic. Vse to mora biti zagotovljeno in za uporabo naprimer tudi goril. Tudi tukaj moramo imeti jasne razmerja. Potem tudi še ključna točka, kdo ima dostop do evropskega trga. Licenciranje teh železniških podjetij je tudi velikega pomena. Izpolnjevati morajo določene kriterije, da sploh lahko nastopijo na trgu. To še vedno traja predolgo, tudi do dve leti. To je predolgo, to nam ne bo uspelo, to moramo znižati vsaj na šest mesecev. O tem se bomo gotovo še intenzivno pogovarjali in zato je potrebno zagotoviti tudi sodelovanje z nacionalnimi varnostnimi agencijami in zagotoviti medoperabilnost. Še nekaj, kar se storitev tiče. Seveda bi lahko tukaj imeli zelo veliko rešitev, vendar pa to je resnično tržni segment. In eh, železniška podjetja so v veliki večini primerov lastniki delavnic in storitev. In zato moramo seveda reči, da je to dejstvo. Ne moremo kar tako zakonom vsega spremeniti, da se da železnica ne bo mogla uporabljati več svojih storitev in dati to na razpolago trgu. To bo težaven postopek. Pomembno pa je, da tudi storitve namenimo, omogočimo odeležence na trgu po poštenih pogojih. Vendar pa seveda je potem vprašanje, kako dolge bodo te pogodbe. Potem, ko bomo vedeli, kako dolge bodo pogodbe, bodo lahko potem tudi sami izgrajevali infrastrukturo in bodo vedeli in bodo lahko načrtovali za razvoj tehnike. Kar se infrastrukture tiče, upravljavcev infrastrukture, tukaj imamo kompromis, vendar pa tudi o tem se moramo še intenzivno pogovarjati. Potem pa še nekaj v imenu ERS. Moram reči, da bi tukaj želeli pripraviti skupno stališče, to bo težko. Upam pa, da se bomo osredotočili na pet ključnih pravil. Seveda je prenos finančnih sredstev med železniškimi podjetji in upravljalci infrastrukture odločilnega pomena. Tukaj moramo zagotoviti preglednost. Preglednost moramo zagotoviti tudi, kar se stroškov tiče. Tako da bo upravljalec infrastrukture točno nakazal, pokazal, koliko zasluži in tudi potem presežki držav članic morajo tudi ostati. Tako to so ključne teme in seveda moramo iskati skupno pot, ne da bi šli v podrobnosti. In dejal bi, da bi seveda si morda želeli model holdinga, vendar pa ne, da ne bomo šli do absurda in to razvili predaleč. Hvala lepa, gospod predsednik. Thank you, Mr. Hvala lepa, gospod Sterks. Thank you, spreek in nam van. Uh... Hvala lepa, gospod predsednik. Govorim v imenu Ramonara Mohse, poročevalca v Senci. Ne bom šel v podrobnosti, to bo storil sam, ko se bo sestal s drugimi poročevalci v Senci in s poročevalko. Naj pa izpostavim nekaj točk, ki so pomembne za našo skupino. Najprej mora iti za odprtje trga. To je zelo pomembno. To je ključna točka. Resnično moramo tukaj še upraviti kar nekaj dela. Razmere v EU zaenkrat niso idealne. To, kar imamo na razpolago, moramo uporabljati za odprte trge. Pomembna točka pa je po mojem mnenju tudi ta, da bi vsaki državi imeli močan regulatorni organ, ki bo presojal, ali je razmere med infrastrukturo in železniškimi podjetji optimalno. Tako da bo postalo jasno, da je vse pregledno in v skladu s pravili. Če si pogledam, kaj je zapisano v kompromisnih predlogih, se mi zdi, da je kar nekaj zadev, ki vse skupaj še zaplete in bi lahko uviralo učinkovitost teh regulatornih organov. Naprimer, novi 13. člen Tukaj je v kompromisu zapisano po angliško, da bo regulatorni organ komisiji predstavil vsak osnutek, ki se osredotočajo na določene zadeve. V dveh tednih bo potem komisija predlagala spremembe, če bo to potrebno. Kdo pa naj to počne pri komisiji? 27 regulatornih organov imamo. Vsi bi potem te osnutke pošiljali komisiji in potem bi komisija v dveh tednih eh, naj to odobrila ali ne. No, Predstavljate si, kaj se bo zgodilo. Enostavno to ne bo izvedljivo. In potem imamo še nekaj nadaljnih zadev, o katerih govorimo, pošljemo to komisijo, pa bo komisija že uredila. Mislim, da si moramo to v miru še enkrat ogledati. To ni poenostavitev, po mojem mnenju, in tudi ne okrepitev nacionalnih regulatornih organov če imamo močnega, močne regulatorne organe na nacionalni ravni, bo potem morda komisija samo inštanca za pritožbe. In bi potem morda raje imeli evropski regulatorni organ. Tega še nimamo, sicer se razvijajo stvari tudi v tej smeri. Dobro, komisija lahko ima to možnost presvoje pritožb, vendar pa nacionalni regulatorni organi morajo podrobno praviti svoje delo. Jasno je, da, kot je kolega Kun že dejal, mora regulatorni organ poskrbeti za to, da bo vse pregledno, kar se tiče železniških podjetij in upravljavcev infrastrukture. Regulatorni organ mora poskrbeti za to, da bodo vsi finančni tokovi in vsa razmerja jasni in pregledni poskrbeti morajo za to, da ne bo prišlo do tega, da bi se povezovali nekatera železniška podjetja in upravljalci infrastrukture. Mora vse skupaj biti pregledno in pošteno. In potem še nekaj se nam zdi pomembno v naši politični skupini. Naj omenim še to tukaj bi prosil, da bi razmislili o učinkih osmične financiranje infrastrukture. Tukaj je zapisano, da se mora država članica posvetovati praktično za sami preden pripravi eh, načrt za strategijo za infrastrukturo. Potem je zapisano tudi, da se je potrebno posvetovati z vsem lokalnimi, regionalnimi organi, vsemi zainteresiranimi strani, sindikati, torej tudi strokovnimi sindikati s potrošniki in tako dalje. Torej, čisto z vsemi se je potrebno posvetovati. Kdaj pa se naj to zgodi v naši državi? Že tako zelo dolgo spremamo eh, zakonodajo. Če bomo imeli pa še to, bo postalo vse še bolj zapleteno. Torej, to moramo poenostaviti že tako ali tako se preveč posvetujemo, da bi pa sedaj uvedli še to, bi bilo res preveč. Če pogodbe ne zadoščajo za financiranje infrastrukture, bo država tudi zagotovila sredstva. Torej, karkoli že upravljalec počne, bo država podprla s finančnimi eh, sredstvi, če bo to potrebno. Torej v angleščini je zapisano shell. To potem vemo, da se bo tako zgodilo in tega v direktivi naj ne bi zapisali. Torej predvsej stvari je potrebno poenostaviti, kot sem že dejal, ker nekaj zadev pa moramo še dobro premisliti in videti, kakšne vplive bodo imele. Še nekaj. Paziti moramo na to, da bomo zagotovili potrebno doslednost, kar se našega parlamenta tiče, še prav posebno našega odbora. Tehnično gledano je to izredno zahtevna tema. Zelo težko je vse skupaj dosledno uzakoniti da bomo imeli točen pregled, kakšen učinek bodo imeli naše zahteve. Kar se razmera med členi in prilogo tiče, to je zapleteno, preglednost in tako dalje, o tem sem že govoril. Če si ogledamo razpravo do sedaj, dobimo vtis, da te doslednosti ni. Veliko je ne zaupanja med različnimi skupinami, ne samo političnimi. In mislim, da to ni potrebno. Najpomembnejša naloga je, da vse skupaj poenostavimo, potem pa, da tudi smo dosledni. Če našem odboru ne bo zmožno predstaviti doslednega poročila brez večjih nasproti, to je zelo pomembno, torej da ne bo prevelikih nasproti. Če nam to ne bo uspelo, potem ne bomo dorasli naši nalogi. Veliko je še za postoriti. Hvala lepa, Vandalen. Dank u wel, voorzitter. Ook voor mij geldt dat. Hvala lepa, gospod predsednik, tudi sam. Nadomeščam našega poročevalca v senci in rad bi nakazal nekaj težav, ki jih vidim sam. Najprej, kar se regulatornih organov tiče. Ko govorimo, če govorimo o novi agenciji Evropske unije, potem moram reči, da si tega ne želimo ne zauzemamo se za vzpostavitev novih agencij EU. To gre predaleč. Tesnejše sodelovanje z obstoječimi organi, to je naša preferenca. Da pa bi ustvarjali nekaj novega, ne, naraje ne. Tukaj se nam to zdi korak predaleč. Drugič, to vprašanje bi rad namenil poročevalki. Potrebno je še prav posebno upoštevati baltske države. Kajti mislim, da je to precej pomembno vprašanje. Če se ogledamo železniške pozave v Litvi, gredo iz shoda na zahod. Ni pa povezal sever-jug, niti ne z Varšavo. In to pomeni, da kar se prometnih poti tiče za baltske države, ni zagotovljeno. Torej, te prometne povezave z Ukrajino, Belorusijo, Rusijo, teh prometnih povezav ni. Veliko v teh mm, državah, veliko podjetij v teh državah je odvisnih od državne pomoči. In če bomo nadalje liberalizirali trg, se bo to nadaljevalo. Morali bodo torej nastopati na trgu s podjetji iz Ukrajine, Belorusije in Rusije. To je posebna težava, ki jo imajo. Rešitev seveda nimam. To moram reči. Vendar pa mislim, da moramo pri tej direktivi misliti tudi na specifične razmere v določenih državah. Kot sem omenil, v baljskih državah pa tudi pomisliti na upravljavce infrastrukture, kajti če bodo ti poviševali svoje cene, če bodo ladje plule v Rusijo, Sankt Peterburg, potem seveda ne bodo. Uh, odložile blaga v baltskih državah. Tako da mislim, da bi nam komisija lahko pomagala, kar se baltskih držav tiče. In potem strinjam se z gospodom Sterksom, ko pravi, da gre za liberalizacijo, za poenostavitev dostopa na trg. In mislim, da moramo to zagotoviti v moji državi smo lahko videli, da če imamo dodatno zmogljivost v železniškem prometu, da je to dobro za potrošnike in za podjetja. Seveda mora iti to v tej smeri, vendar pa brez težav ne bo šlo, kar se tiče podjetij in upravljavcev infrastrukture. Imamo države, kjer je vse skupaj integrirano v holding. Ali pravimo, da naj ne bi smeli biti del holdinga? Mislim, da bi upravljalec infrastrukture moral imeti možnost ugotoviti, ali bi železniška podjetja potem lahko sodelovala v takšnem holdingu. Gotovo je potrebno še veliko stvari dodelati. Biti mora zagotovljeno precejšnje ločevanje, da ne bo prihajalo do nepreglednosti, da ne bo prihajalo do tega, da bi skušali regulirati cene. Pogledati si moramo torej vplive in posledice tega. Potem pa še vpliv na trg. Mislim, da moramo tukaj imeti določene določbe in spodbude za podjetja, prometna podjetja, ki bodo skušala zagotavljati učinkovit promet. Tudi hrup je pomemben kriterij. Potrebno je železniškim podjetjem dajati vzpodbude, da bodo čim manj hrupne in čim bolj učinkovite. To je nekaj torej ključnih točk moje politične skupine. Želim pa slišati, kaj meni komisija ali nam lahko pomaga, še prav posebno, kar se tiče težav, ki jih lahko napovedujemo za baltske države. Gospod Kune je dejal, da je liberalizacija zahtevna tema. To je zato tako obsežno, ker smo mi tako naredili. Kajti to, kar je zapisala komisija, je bil pregled, prenova zakonodaje iz leta 2001 podlaga je bila jasna, devet let niso nič storili, potem pa so pritisnili. In sedaj je vprašanje, ali je to, kar obstaja v Evropi, nekaj, kar lahko skladimo zakoni od takrat. Vemo, da tržnega sistema še nimamo, to je še zelo udaljeno. Lahko rečemo, da praviloma sploh ni odprtosti v železniškem prometu, nekaj izjemje, te lahko imenujemo, vendar pa ali je to v nasprotju zakonodaje. Ne, o tem odloča sodišče, vendar pa za nas je to ključna tema in zato počasi napredujemo. Že tretjič razpravljamo na predvsej splošni ravni, ko gre za tri načela, kjer se vsi strinjamo, bi lahko naše delo že kar zaključili, kajti vsi se strinjamo, da potrebujemo odločne, neodvisne regulatorne organe. Vsi se strinjamo, da moramo imeti preglednost finančnih tokov, prav tako se strinjamo, da mora infrastruktura biti odprta da bo konkurenčnost sploh lahko nastala. Če bi se osredotočili na to, bi vse skupaj že zaključili, vendar pa vse skupaj smo potem še dodatno zapletli. Po zadnjem sestanku je nekaj pozitivnega. Določili bomo roke od prejema. Tukaj smo se dogovorili, da ne bo prihajalo več do različnih interpretacij. Torej, če sem podal pritožbo ali prošnjo za slot, potem bom v roku petih dni ali kakorkoli že vse skupaj uredil. Potrebujemo podatkovno bazo. Nekdo mora vse preverjati. Ne, to bi bilo noro, če bi to uvedli na evropski ravni. S tem se, pri tem se strinjam z gospodom Sterksom. Komisija bi naj bila vključena na pritožbeni ravni. Če pa bi 90 odstotkov zadev uredili na nacionalni ravni, potem praktično ničesar več ne potrebujemo. Potem se Evropa ne umešava več, vendar pa nekaj težav imamo tudi znotraj politične skupine. Imamo odločne zagovornike, da je potrebno zagotoviti ločevanje, sicer ne bo prišlo do odprtja omrežij. Sveda se strinjam za to, da moramo ločevati, vendar pa mislim, da imamo države v Evropi, kjer prihaja do odločnega ločevanja, pa se eno ni dostopa. Potem pa imamo tiste, ki zagotavljajo ločevanje, istočasno pa predlagajo predloge sprememb, ki naprimer izvzemajo rokavski priliv ali da bi infrastruktura veljala za vse, potem pa želijo izuzeti določene dele. Naprimer, da si ne želijo konkurenčnosti v vlakih visokih hitrosti. In seveda, potem ne bo doslednosti. Da bi, naprimer, vse skupaj veljalo za deset let, potem pa bi spet vse skupaj pregledali. Ali bomo pač sledili načelo in to je načelo odprtosti trga na vseh ravneh, tako da moramo preprečiti vso diskriminacijo ali pa ne bomo dosegli nič. In mislim, da tudi v praksi nekaj ne deluje. Morda je to dobro mišljeno, da je nekdo lahko regulatorni organ, ki je delal pred dve leti v železniškem podjetju, naprimer tukaj lahko rečem, da lahko poročam iz nemških izkušenj, da je pri zadnjih volitvah šlo za to, kdo bo postal zvezdni minister za promet. In sprašvali so me, če vem, kdo bo, pa sem dejal, da ne vem. Vendar pa sem tudi dejal, da bo kdo, ki se je prej nikoli ni ukvarjal s prometom. In tako se je tudi zgodilo. Takšnih je bilo šest zadnjih ministrov za promet v Nemčiji. Vsi so se učili sproti svojim delom. Tako da sem povedal, kdo bo minister. Sem seveda proti temu. Seveda mora regulatorni organ biti neodvisen, vendar pa to tudi ni odvisno od tega, kdo in kje je, kdaj je delal. Naj podam primer v Nemčiji. Imamo ne državno železniško podjetje in poznajo nevarnost monopolistov. In sedaj domnevamo, da bi nekdo bil imenovan iz tega podjetja v regulatorni organ. Potem bi bil vesel. Resnično bi vedel, da bo veliko teže diskriminirati, če bi kdo, če bi kakšna takšna oseba prišla na ta položaj. Seveda, nikoli ne vemo točno, kako bo, vendar pa to načelo ne velja samo za manjše države, ki nimajo toliko zmogljivosti in potencijalov, temveč nasplošno za vse. Mislim, da bi morali torej odstraniti te točke, ki mislim, da niso ustrezne, kar se baltskih držav tiče, pa ne želim, da bi bilo zapisano, da bodo baltske države imele zagotovljeno izjemo. Imamo tudi Bolgarijo, naprimer, ki ima dogovor s Turčjo, s tretjo državo. In tudi tu se porajajo takšne težave. Zato bi dejal, s tretjimi državami lahko sprememo izjeme, ne pa zapadske države, naprimer, da bi jih imenovali, kot da imajo samo one to težavo. Hvala lepa. Gospod Roš. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam ne bi želel ponavljati tega, kar je že bilo rečeno, vendar pa nekaj je potrebno izpostaviti. V razpravi, kot je dejal gospod Sterks, je naš interes tak, da bi odbor jasno sporočil svetu nekaj. In sicer zakaj je ta prenova sploh potrebna? Že zadnjič sem dejal, da če si želimo odprtja trga, bi potem vsa podjetja imela prost dostop do trga in bi se povečevalo zaposlovanje, uredno železniški podjetji in bi tako zelo hitro se skupaj uredili. Dosegli bi to, kar smo pričakovali že pred desetimi leti. To, kar imamo danes, pa je trg, ki ni odprt in trg, ki je zelo nacionalen. Potem pa seveda se tudi e, zmanjšuje zaposlovanje domnevno vsaj, ker države članice niso postorile tistega, kar bi morale. Imamo tudi dobre primere, izjeme, vendar pa to, kar smo dejali, moramo zagotoviti neodvisnost regulatornih organov. Ne bi želel iti tako daleč, da bi, da bi šli v absurd. Tako da se mi zdi, da so poklicne izkušnje na tem področju zelo pomembne. Potrebno pa je zagotoviti neodvisno sprejemanje odločitev. Potrebno je zagotoviti neodvisno strukture, tako da menedžeri ne bodo odvisni od določenih struktur. Če bomo to dosegli, bo možno zelo daleč. Potrebno je imeti ustrezno usposobljeno osebje, potrebno je pa seveda biti sposoben tudi ta organ odgovoriti v razumnem roku na vprašanje. Če pa bomo seveda napetili mu preč na rok, tudi ne bo dobro. Tako da mislim, da je resnično potrebno zagotoviti neko ravnoteženost in zagotoviti učinkovitost. Vemo tudi, da je naprimer licenciranje po državah zelo zapleteno zaradi nacionalnih pravil. Tako da je to ena večjih ovir. Torej, regulator, vemo, kaj želimo, bodimo jasni in bodimo enostavni. Upravljavec infrastrukture. Veliko držav ima veliko težav. Iz različnih razlogov. Dajmo jim vsaj možnosti, da to kar zagotavlja, lahko tudi plača, da kdo prevzame določene naloge. Je seveda tudi pomembno, da pa vedno država plačuje, pa tudi ni dobro. Ne more biti pa tako, da bi določenih izdatkov ne obravnavali, potem pa bi dali, da nihče ni pristojen za določene zadeve. Potem seveda upravljalec infrastrukture ne more preživeti, tako da je zame zelo pomembno, da imamo ustrezna pravila financiranja začetke že imamo. Mnenja sem, da ne smemo imenovati baltskih držav, mislim pa, da bi določena železniška podjetja lahko upoštevali, ki se delujejo s tretjimi državami. To se mi zdi ustrezno, pa tudi določene manjše države, ne samo Belgijo, tudi Luksemburg. Ne moramo seveda vsega primerjati z velikimi strukturami, vendar pa moramo seveda biti nekoliko bolj realistični. To pomeni, da bi tudi te države lahko imele odločnega, močnega regulatorja in da bi bili bolj učinkoviti na železniškem področju. In za konec ne želimo si tega, da bi jutri, torej v prihodnosti, imeli dve velike podjetje, ki bi bili ena odgovorna za potniški, druga pa za tovorni promet in bi se potem razdelili celoten trg. Ne želimo si torej iziti iz državnega v zasebni monopol. Zato moramo s potoma na poti pripraviti pot na ta način, da bodo tudi mali lahko preživeli, da pa bodo veliki pošteni pri odprtju trga, dostopa do trga. Da so vloge različne, to vemo. Predlagam, da končno zaključimo to razpravo, ker nič ne bo prinesla, ko govorimo o ločevanju. Če govorimo o tem, da želimo si ločevanja, potem pa imamo toliko pogojev, ki nič ne prinesejo, to ni dobro. Predlagam, da torej glasujemo o tem v odboru in potem bomo videli, ali si želimo ločevanje ali ne. Ne pa, da imamo ločevanje, potem pa se skupaj zakompliciramo. Mislim, da bi do plenarnega zasedanja imeli še dovolj časa, da si to temo bolj podrobno ogledamo ne bi pa preveč energije porabil za to, ali, da bi govorili, ali je ločevanje dobro ali slabo in potem se skupaj zakompliciramo in ne vemo več, kaj je dobro in kaj ne. Hvala lepa. Eh, eh, hvala lepa. Eh, hvala predsedujoči. Hvala poročevalcu in vsem sodelavcem ko eh, se opredeljujemo, kako naprej. Eh, tu govorimo o tem, kako delujejo trgi in eh, kako naj se zagotovijo enaki pogoji dela za vse na trgu, tudi z vidika učinkovitosti. Ne smemo pocenevati možnega učinka vsega tega, tudi z vidika, naprimer, tehničnih prekinitev, kajti to, za, tega zaenkrat eh, v bistvu še ni in eh, tu eh, prav gotovo gre za eno najpomembnejših področji, po mojem mišljenju. In tu je bilo tudi nekaj napetosti med poročevalci in poročevalci v senci, vendar mislim, da je to premošteno. Ne glede na vse to, E, mislim, da je poročevalec tu izpostavil zlasti najpomembnejša vprašanja, vprašanja regulatornega, e, upra, e, regulatornega upra, organa, potem upravljavca, temeljne storitve, preglednost in mislim, da je sedaj prostor za dosego sporazuma na teh področjih menim tudi, da eh, moramo, eh, kako so, je vse to povezano, eh, ti fragmenti te slike. Zlasti, če pomislim na to, kar je povedal gospod Groš. In potem se pri tem precej eh, strinjam tudi z gospodom Sterksom, ki govori o tem, eh, da, je, da obstaja natančno pravilo komisijo, kajti ne želimo si preveč zaplesti naloge. In eh, ali menijo, da je potrebno samodejno zagotoviti posredovanje mnen ali na eni strani ali pa eh, bodo delovali kot, nek, kot prizivno sodišče. Ni lahko vse to razrešiti, kakorkoli že gre za to, da je potrebno zlasti poskrbeti za utemeljenost eh, delovanja regulatornih organov, eh, potem tudi vzpostavitev evropskega regulatorja in celotnega tega pojma potem tudi za vidika upravljavca. Na drugi strani, ko gre za poslovne načrte, to je tisto, kar je še posebej zanimivo, kaj ti upravljavec infrastrukture eh, mora tudi znati izkazati svojo odgovornost. Ne gre samo za uporabnike, temveč tudi za to stran. In eh, morda eh, morajo tudi, je potrebno tudi njim zagotoviti, eh, zagotoviti pravico do eh, do razprave. In eh, nasploh so to tiste kritične, eh, kritične pripombe, ki jih pogosto slišimo sa strani kolegov. Skratka, tudi kako doseči ustrezno raven podrobnosti. Veliko tega je že bilo obravnavanega in predmet razprave. Mislim, da se moramo eh, tudi zavedati, da mora pravzaprav potem končno vse dobro delovati in eh, pasti skupaj, če lahko tako rečemo. In zato je pomembno zagotoviti to učinkovito, učinkovitost, to bo tisti tudi pomemben kriterij. Konec koncev. Uh, Na ta način se moramo na to osredotočiti in rezultat bo lahko več učinkovitosti, več zadovoljstva eh, odjemalcev oziroma strank, lahko bomo tudi povečali delež trga. Več vprašanj je, ki še niso bila omenjena in ki menim eh, morajo tudi eh, biti predmet razprave, morda tudi v obliki kompromisnih rešitev. Eh, naprimer, kriza. Eh, kriza eh, sporočanja eh, in kako poskrbeti za opozarjanje in morda je tu operater odvisen od upravljavca infrastrukture, preden pride do teh sporočil in skratka gre za vprašanje komuniciranja. Potrebno je zagotoviti, da se bo sistem znal hitro odzvati v primeru nesreč, nujnih primerov In na koncu, gospod predsednik, sem pri koncu več informacij za eh, stranke, za odjemalce, pa tudi za potnike, kajti potrebno je, da vsi vedo, kaj pričakovati. In eh, zato, da eh, lahko poskrbimo za, za podatke in podatke, ni vedno lahko, naprimer, poiskati celo urnike vlakov in tako dalje, mnogo teže pogosto kot za letala. Naprimer, kako potovati iz Belgije v Francijo. Naprimer, tako da mislim, da tu bi tudi lahko še nekaj naredili za izboljšavo. Hvala lepa. Hvala, gospod, gospod Rike. Eh, hvala lepa predsedujoči in eh, naj eh, se eh, zahvalim Eh, poročevalcev. Eh, mislim, da železniško omrežje in celotna situacija na tem področju še ni eh, zadovoljiva in zlasti dejstvo je, da če ne bomo ponudili učinkovitega mreža, železniške mreže in tudi za konkurenčnost lete s prevozom po cesti, potem bo to zelo težko. Potrebujemo povsem odprt konkuren konkurenčni sistem, zato da bi Evropi tudi omogočili neko alternativo za prevoz po cesti. Drugo vprašanje. Če se bomo v tej situaciji znašli po drugem železniškem svežnju, potem enostavno pove, eh, pomeni, da tega svežnja preprosto ni bilo mogoče dobro uveljaviti eh, in izpeljati tu so tudi možne najrazličnejše razlage in tolmačenja, kar je pomembno, če želimo biti jasni in učinkoviti, da je vse jasno povedano. Tako je naše stališče. Ne bi šel v podrobnosti predlogov sprememb, vendar pa se strinjam, da potrebujemo nacionalnega, eh, na, nacionalni nazorni, nazorni od, organ oziroma um, opera, nacionalnega nazornega operaterja in eh, pod nadzorom komisije, vendar mu omogočiti, da lahko dobro deluje v dobrih pogojih. Mislim, da se glede tega eh, strinjamo. Ta evropski nadzor je še toliko pomembnejši, čim močnejši je nacionalni operater. Toliko bolj, ker bo to omogočilo, da se potem poveže in približa ta drugi svežen eh, še k eh, vidiku varnosti in medpovezljivosti. Če le tega ne zagotovimo ob upoštevanju zakonodajnih problemov eh, prenove, potem tega sistema ne bomo imeli. Potrebujemo tudi pravila financiranja, kakor tudi projekcij, ki se nanašajo na infrastrukture, ki bodo jasni, Tu so seveda različne geografske situacije in eh, lahko ugotovimo tudi, da eh, je jasnost tisto, kar lahko zagotovi učinkovitost Hkrati pa tudi poenostavitev. E, še nekaj bi povedal tudi o razdvojitvi. Mislim, da se vsi strinjamo, da je to pogoj za odpiranje trga in e, mislim, da bi potem lahko pravzaprav lažje nadaljevali v tem okviru. Potre Potrebujemo tudi zapleteno besedilo. Eh, zato, ker zaenkrat nacionalni sistemi še niso dovolj odprti, vse to je še povsem nerazumljivo, e, tudi prisotne so e, neprestano polemike o tem in e, sporna vprašanja. Tako da vedno znova pridemo do tega zelo zapletenega sistema, ki to otežuje. In potem rečemo, ne bomo ravnali ravno tako, vendar bomo predvideli tak neke pogoje, da bo eh, to izvedljivo. Toliko sem želel povedati, kot rečeno, ne bi šel v podrobnosti. E, čim, bomo enostav, čim enostavnejši bomo, čim jasnejši bomo eh, in eh, čim več bomo naredili za medpovezljivost in varnost, tem bolj bo ta sistem lahko dejansko deloval v skladu s tem, kar od njega eh, zahtevamo. Hvala. Gospod Perker. Hvala lepa, gospod predsednik čestitke poročevalki. Samo nekaj pripomp kot dodatek, ker je bilo veliko že povedanega. Še posebno, kar se splošnih pripomp tiče. Potrebno pa se mi zdi pomeniti, da je smiselno se usmeriti na izhodišče in imeti tudi v mislih cilj. To, kar smo že slišali, torej namreč, da bi ustvarili alternativo cestnemu prometu in bi tako omogočili tudi prost promet po Evropi, kot je to že jasno z letali, naprimer. Popolna preglednost pri načrtovanju, pri nakupu vozovnic, omogočanje uporabe sistema brez meja in brez tržnih umitev. Če bi to, naš bil, na, če bi to bil naš cilj, potem bi ne bili storili napake, da bi sedaj preveč pazili na podrobnosti in želeli preč podrobno regulirati. No, vsem v tem odboru. In eh, veliko zadev ne poznam tako dobro kot večina. Če se ogledam veliko teh točk, potem menim, da se kot Evropski parlament izpostavljamo nevarnosti, če bomo preč podrobno regulirali, tako kot to počnemo tukaj v tem predlogu. Parlament bo potem preveč reguliral, tisti, ki preveč regulira na evropski ravni. Cilji pa nam bodo izginjeni spred oči. Mislim, da se to ne sme zgoditi. Če tukaj omenim samo nekaj podrobnosti, naprimer to, kar je v kompromisnem prilogu 2. To se nanaša na člena 6 in 7. Gre za upravljavce infrastrukture. In gre za regulativne predpise. Pri članih sveta, da ne morejo uporabljati dela več kot dve leti, pa tri leta. Torej, preveč podrobnosti je. Mislim, da bi morali tukaj veliko stvari izpustiti in vse skupaj poenostaviti tudi v tem kompromisu v prilogi smo preveč podrobni. In potem še 13. člen. Tukaj bi seveda morali sprejeti očitek, da ne razmišljamo gospodarno. Ko gre za to, da bi ponudili tržne storitve in da tisti, ki jih ne ponudi, mora obrazložiti, zakaj ne, in potem tudi imenovati konkurenta, ki bo pa to storil, ki bo tehnično in cenovno ustrezno lahko ponudil. Pa vse to ni res. Ne, moramo iti v te podrobnosti, zato ste mora biti utemeljitev za vrnitve. In potem tudi, kar se tiče stroškov, kar se tiče hrupa, v cestnem prometu smo se ravno kar pogovarjali o tem. Mislim, da tudi tukaj ne smemo iti predaleč. Pač rečemo, da mora med železnico in cestnim prometem, prometom veljati enakost. In tam, kjer lahko zaračunamo tudi v cestnem prometu, bi to storili tudi v železniškem zaradi hrupa. To mora biti v enakem obsegu možno tudi za železniški promet. Kot skoraj laik bi dejal, da imamo zelo veliko možnosti, ker bi lahko storili manj, zato da bi širšo sliko bolj izpostavili in bi potem tudi v javnosti to laže zagovarjali, da bi, da Evropski parlament seveda si želi prostega dostopa do železniškega prometa, do prostega potovanja železnico z višjo kakovost, kakovostjo in z bolj preglednimi cenami in boljšo ponudbo. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, gratuluję pani poseł sprawozdawczyni oraz wszystkim. Hvala lepa. Hvala lepa čestitam eh, gospej poročevalki in vsem sodelavcev. Imam nekaj pripomb, ki se nanašajo na kompromisne amandmaje. Zlasti dve vprašanje, finančno vprašanje in vprašanje, eh, eh, vprašanje hrupa. To je priloga 8 in 1. Tarifna metodologija, po mojem mišljenju, mora biti zapisana v izvedbenem aktu. Operativ operater oziroma upravljalec infrastrukture pa mora imeti čas, da eh, lahko na to preide postopoma, eh, kaj ti metodologije, ki jih imajo države, se močno razlikujejo. Potrebna je podrobna analiza, ki eh, jasno kaže, na čem sloni, na čem sloni izračun stroškov, to je v prilogi 8, to je potrebno ukuniti in ta metodologija mora sloniti na poglobljenje pridobljenih eh, analizah, tega pa v sedanjem predlogu komisije ni. Podeljevanje eh, znižanj, to eh, mora biti zasnovane na medoperabilnostjo in sicer v celoti, ker tako, ko gre za vozni park, kot tudi, ko gre za infrastrukturo. In posledica je, da naj bi upravljavec lahko uravnovesil izgubo dobička v sektorju z eh, povečanjem cen v drugi kategoriji storitev. Glede na to, da so cene prevoza in spluš, splošne pravila, ki se nanašajo na, eh, na opredelitev cen, da teh pravil še ni, zato je eh, to preuranjeno. In eh, tu se v beli knjigi napoveduje skupna pravila tudi, ki se nanašajo na zmanjšanje hrupa in sicer do leta 2020. Vlade naj bi imele na voljo ustrezne sisteme oziroma načine, kako to doseči, kar naj bi jih bolj spodbudilo kot pa tarife ali pa spreminjanje tarif. Zmanjšanja tarifa, naprimer, za upravljavce, ki razpolagajo z bolj spopolnjenim voznim parkom, ki povzroča manj hrupa, kar pomeni, eh, ki bi lahko ustavil dostop do nekaterih upravljavcev, ki teh sistemov nimajo. Hvala. Hvala. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala. Non trova grande armonija. Però... Oh. Vse seveda ni najlepše in v najlepšem redu. V eh, tem dosjejem eh, na 13. strani, naprimer, eh, je govora o odpiranju trgov in tu zaenkrat še ni besedila, kot je tu rečeno. In vendarle je to v, sprež, v spredju naših razprav tako da ne vemo, kaj se dogaja z vidika odpiranja trga. Kot je že bilo rečeno, mimo grede sem in tja lahko slišimo, naprimer tu je eh, četrto poglavje, še, to še vedno ni jasno in eh, še ni pripravljeno. Po mojem mišljenju bi morala liberalizacija uživati prednost in kakršenkoli poskus, da se to regulira, lahko samo zaplete življenje ljudi, če ni odprtega trga. Zato je to zaporedje problematično, pa tudi sama izvetljivost letega. Vesel bi bil, če bi mi lahko kdorkoli povedal, ali smo pripravljeni se v. v Eh, se pripravljeni se eh, približati odprtemu trgu in eh, skratka raz, se opredeliti za to, da se to razveže. Odpiranje trga po mojem mišljenju potem lahko tudi vodi v odpiranje na drugih področjih, kar zadeva potem tudi vprašanje, zadnjega eh, kilometra. Tu ne moramo biti konkurenčni z drugimi infrastrukturami, prevoznimi infrastrukturami, če ne bomo znali vsega tega jasno opredeliti, to narediti tudi po ceni. Zlasti za tiste izmed nas, kjer eh, še vse ni urejeno. Potem tako je imenovani unbundling. Tu so pomembne funkcije, ko gre za infrastrukturo in tudi upravljanje infrastrukture. In eh, gre za dve funkciji, ki sta različni funkciji, to bi lahko upravljali tudi različni podjetji, na vsak način pa je potrebno priti do kompromisa. In ker je temu tako, bi si želel na podlagi tega, kar je tu predlagano, zastaviti več vprašanj in razumeti. Eh, tu gre naprimer za E v prilogi, ki se nanaša na ločevanje. Zanima me, kdo imenuje, potem kdo tudi izvaja ta načrt za podjetje in na tej podlagi mislim, bi lahko prišli do odgovorov. In tudi opredelili to kompromisno rešitev z vidika funkcije, podjetja in prišli do kompromisa. Tu so tudi formalne napake in želel bi si, da sekretarjatu uspe, da vse to popravi bolj opredeli, razjasni, potem so eh, tu tudi sklici. To ni tisto, kar sem sam zapisal, gre pravzaprav za bolj tehnične pripombe. Mislim, da se bomo lahko zedinili. Hvala lepa. Eh, kar zadeva moje lastne razmišljanja s tem v zvezi. Zelo zanimivo je bilo prisluhniti mnenjem, mnenjem kolegov, zlasti ko sem predsedoval poročeva, sestanku poročevalcev v Senci julija meseca v, v Strasburgu. In uh, pristop, moram reči, pravzaprav ni tak, kot pa smo ga lahko zaznali na sestanku poročevalcev v Senci. Tam eh, se je neprestano govorilo samo o problemih in še več problemih. Tu pa eh, pravite, eh, naj bo to čim bolj jasno in dosežimo dogovor. Strinjam se s tem. Mogoče bi se moral celotni odbor udeležiti sestanka poročevalcev v Senci, tako da bi natančno videli, kakšni problemi so. Ta proces je zlasto, zlasti postal mučno počasen in eh, to je potrebno spraviti čez parlament eh, novembra meseca, zato da lahko potem pride do sklepa sveta. Sedaj pa resnično eh, pravzaprav to poteka zelo mukotrpno, bolj kot zelo počasen vlak, kot pa vlak hitri hitrosti. Naj vas spomnim, zakaj to počnemo in zakaj govorimo, da je potrebno doseči, da se bo nekaj zgodili. In eh, da se v preteklosti ni nič dogajalo, začenši s prvim železniškim svežnjem, kot je bilo upozorjeno. Devet let je preteklo in nič se ni zgodilo. In, um, in vse skupaj se nadaljuje po starem. Tako da menim, da moramo resnično delovati skladno s svojimi pristojnostmi in eh, obveznostmi eh, v tem odboru, pa eh, tudi poročevalci v senci. Kar bi rekel je, da je predlog komisije preveč tehnične narave. Morda tu leži problem in da morda potrebujemo enostavnejši predlog komisije, kot pa nekaj zelo tehničnega, kot neke vrste tehničnega priročnika, kot se zdi, da imamo ne smemo preveč regulirati in tega si ne bi želel, vendar pa mora regulatorni odbor biti neodvisen in mora biti v stanju, da lahko dobro upravi svoje delo. In tudi, da upravljavci infrastrukture lahko eh, na ta način potem organizirajo prevoz z vlaki. Ne želim pa si in mislim, da tvegamo, da se nam to zgodi, da imamo upravljavce, ki bodo želeli opravljati delo regulatorjev, regulatorjev, da stvari vodijo in da upravljavci eh, potem pravzaprav vodijo vlake. To bi bila katastrofa. Vedeti moramo, za kam gremo. In kasneje bo sestanek poročevalcev v senci in eh, kot je gospod Kalčini povedal, zelo pomembno je da tako ravnamo. In naprimer, porabili smo več kot en uro, eh, eno uro, da dosežemo kompromis eh, samo v zvezi z enim vprašanjem, kar samo kaže na veliko težavnost eh, tega našega dela in naše naloge. In pravzaprav, kar se na koncu zgodi, je, da bomo, da pravzaprav ciljamo nekaj nemogočega in hočemo, da celotna skupina podpre vse, kompromise. To je verjetno nerealno in na koncu bo odbor enostavno moral glasovati, kar bo, bo. Gospod Reuter za komisijo. Much, chairman, and... Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani. poslanci. Eh, kar je povedal, kot je povedal predsednik, eh, je tudi mene spodbudila in opogumila ta razprava danes tukaj, kajti usmerjanja je k prihodnosti. Naj vas opozorim, spomnil samo na nekatere pomembne elemente v tem kontekstu. Eh, tu so na eni strani komisarji, na drugi strani pa jaz, ki smo bili pod pritiski, da pridemo do predloga glede prenove. In 17. septembra lani smo potem dejansko to predložili in sicer usporedno eh, eh, so postopki, ki se nanašajo na kršitve. V odboru sem bil deset eh, dni kasneje, da bi vam predstavil preno, prenovljeno različico. Sedaj pa imamo splošen pristop k prenovi devet pet mesecev smo to dobili po predložitvi predloga. Skratka, je tu občutek, da, ki ste ga pravzaprav unesli vi, da so stvari resnično nujno, nujne, da se pospeši celo, celoten postopek okrog prenove. Potem smo se namenoma tudi osredotočili na tri glavne elemente prvi se nanaša na dolgoročno strategijo prek financiranja, prefinanciranja in tako dalje, uravnoteženja eh, izkazov, potem drugič je tu regulatorna funkcija, drugi element in tretjič so tu pomožne storitve, ta tako imenovana last mile, eh, zagotavljanje energije in tako dalje. To so trije stebri stvari, na katere se osredotočamo v prenovi. In smo se osredotočali. Potem v poročilu gospe Sarakjani in tudi poročevalca v Senci eh, tu najdemo več sugestij, ki gredo v pravo smer. Vendar naj povem naravnost smo tudi zaskrbljeni v zvezi z nekaterimi razvoji dogodkov, to, kar lahko vidimo v osnutku. Prvič. Ko sem prišel v ta odbor 27. septembra, eh, ste me vprašali eh, glede Eh, tega vprašanja. Eh, povedal sem, da imamo strategijo, da gremo na sodišče, da se to preveri, da se preveri eh, to prilogo pet in sicer na podlagi prave razblage, da se pa ne dotaknemo te, tega ambandlinga. Ustrajali smo tudi pri splošnem pristopu držav članic, da zavrnejo zakonodajo eh, iz eh, prvega železniškega svežnja, kajti nekatere so to poskušale narediti. Poleg tega pa gre tudi za to, da bomo dopustili, da o tem razsoja sodišče in da sodišče odloča, ne pa da se skuša nekako skozi popravke desno in levo potem nekaj spremeniti. Nismo naklonjeni, da uporabi, uporabljamo pristop te, pre, te prenove, da obravnavamo to konkretno vprašanje in eh, tudi Eh, sam gospod Kalas eh, je rekel, da eh, je potrebno oblikovati predlog do leta 2012 in na tem delamo skozi naše delo na presoji vplivov oziroma učinkov, pripravljamo predlog. Hkrati bomo tudi se osredotočili na vprašanje eh, liberalizacije domačih potnikov. Vse to je sedaj obravnavil komisiji, to je bilo tudi, eh, tudi eh, sporočeno v beli knjigi, tu gre tudi za certificiranje medpovezljivosti. Vse to se bo zgodilo, do tega bo prišlo leta 2012. Če pa bomo sedaj kontaminirali to razpravo o prenovi z vsemi temi vprašanji in skušali rešiti železnico, železniški sektor z vsemi temi vprašanji, potem si drznem napo eh, napovedati, da bomo predolgo dolgim obdobjem pogajanj, ponovnih pogajanj in komisija bo še v tem sklicu parlamenta podala svoj predlog, zlasti pa na začetku leta 2013 in 2014, kar pomeni, da bomo ponovno izgubili še nadaljnih 4 let, 3 do 4 leta. Toliko glede tega vprašanja unbundlinga in liberalizacije. Sedaj bi šel k nekaterim kompromisnim predlogom sprememb in zlasti reči, da e, tu je veliko število predlogov sprememb, e, potem okrepitev opozicije glede na splošen pristop, ki ga je zauzel svet, pa naj gre za razvoj infrastrukture, ali pa naprimer natančne definicije dostopa do zmogljivosti ali pa še okrepitve regulatornega organa. Hkrati pa nas tudi skrbijo nekateri specifični predlogi sprememb. Občutek namreč imamo, da smo se obrnili nazaj, tako z vidika splošnega pristopa, kot tudi z vidika predloga komisije nekateri predlogi sprememb se zdi oslabljeni, razvodenjeni in ko vas poslušam, skušam razumeti. Moram reči, da ne razumem. Naj vam podam tri razloge, tri primere. Uravnotežanje izkazov upravljavca infrastrukture. Mi kot komisije smo rekli, da je to potrebno storiti v treh letih svet ni želel treh let, je pa to vsaj povezal z trajanjem večletnih pogodb. Vaši kompromisni predlogi sprememb pa ne predvidevajo nobene časovnice oziroma nobenih časovnih omejitev. Drugi primer. Upravljavci storitev. Mi kot komisija smo zahtevali pravno ločitev vprašanj, Svet tega ni sprejel, tega pristopa ni sprejel, bil pa je pripravljen, da to nadomesti s eh, ločitvijo izkazov, tako da se tako zagotovi preglednost. Vi pa, kot se zdi, želite pravzaprav izdvojiti vse te zahteve, ki se nanašajo na ločevanje. Tretjič, želite omejiti samo pristojnosti nacionalnih regulatornih organov na primere diskriminacije. Dejstvo pa je, da v veliko primerjih, ki se nanašajo na prekomerne zaračunavanje dajatev ali pa neustrezne scheme eh, Eh, del, učinkovitosti eh, delovanja eh, in tako dalje. Morda bi vse to lahko spadalo v pristojnost regulatorja, kajti to se nanaša na vse upravljavce in vendarle se zdi, da se sami niste opredelili oziroma ne želite iti v tej smeri. Lahko bi omenil še druge elemente, tu so naprimer tudi pravila označb v primeru dajatev za eh, infrastrukturo in tako dalje, vendar zdi se, da gre tu za opredelitev za splošen pristop, pa tudi na podlagi predloga komisije. Vsi si želimo poenostavitve, manj birokracije in eh, kot pravi gospod Sterks, tudi sam eh, eh, bi rad rekel, da ne želimo, da bi se vseh 27 držav obračalo na nas. Tu eh, so že pravila v členu 63, tu je določba, ki omogoča komisiji, da intervenira. V določeni meri pa eh, ni potrebno preveč obremenjevati eh, komisije s preveč birokratskimi pristopi, tudi zaradi vseh jezikov, ki jih imamo in tako dalje. To na vsak način ni mogoče izvesti v dveh tednih. Prav tako smo mnenja, da eh, je potrebno tu eh, na nek način odraziti situacijo, specifično situacijo, naprimer v baltskih državah, lahko predvidimo specifična pravila, potem eh, prehodna pravila, ne pa neke izjeme, ki so nesmiselne. Nobenih stalnih derogacij. Lahko bi še nadaljeval in navajal in se odzval še morda na druge vaše komentarje, vendar nimam za to časa. Naj povdarim, da smo vsi pravzaprav dali v ospredje železniški sektor za naslednja leta. Če želimo doseči cilje bele knjige, moramo napredovati, to vemo vsi. In podpredsednik Kalas je temu zelo zavezan. Zavezan je tem ciljev in podal je vizijo o skupnem železniškem prostoru oziroma območju, to je jasno povedal. Vendar ne pozabite, prenova je šele en korak potrebno se bo ukvarjati z medpovezljivostjo eh, samega voznega eh, parka, liberalizacijo eh, sistema za potnike, potem tudi vprašanje infrastrukture in tako dalje. In upamo, da bo možno na hitro o tem razpravljati v tem odboru in pa tudi to vprašanje unbundlinga. Vendar ne smemo vsega tega pomešati in eh, se na ta način paralizirati. Toliko sem želel povedati glede občutka v zvezi s tem vprašanjem, ki vlada v komisiji. Hvala lepa. Merci, eh, merci la commission. Donne... Hvala lepa, zahvaljujem, eh, zahvaljujem se. Gospej, eh, zahvaljujem se za te pripombe in dajem besedo gospej Serakjani. Sí, grazie. <clears throat> Presidente, ma... Hvala, predsedujoči. Zanima me, ali znotraj komisije obstaja jasen jezik. Pri vseh oddelkih, kaj ti slišala sem gospoda Kalasa. In uh, Sedaj smo pa slišali, da smo za to razvezanje med lasništvom in upravljanjem infrastrukture. Če slišimo za različna mnenja med eh, različnimi uradniki komisije v zvezi s tem razvezanjem, potem je pomembno, komu želite prisluhniti v komisiji. Menim, da mnenje komisije mora biti vedno jasno in nikoli ne protislovno, odvisno od tega, s kom se pogovarjate v komisiji. To prenovo je komisija dala v obravnavo parlamentu precej pozno eh, v odnosu do sporočila komisije. Sedaj poslišimo, da komisija želi pohititi, da bi pohiteli s temi postopki, zato da bi lahko dosegli hiter napredek v zvezi z prenovo. Seveda je prišlo do tega zastoja. Morda bi eh, potrebovali več jasnosti že predhodno od komisarja, kajti to je eno od področji, kjer parlament ne bi želel biti počasen. Vendar smo dobili odziv. Želimo biti ambiciozni in doseči hitr napredek, zato da bi ta napredek se odrazil na evropskem sistemu železniškega prevoza. In zato si mora Evropski parlament ogledati različne dele eh, tega, te prenove. In eh, tudi predloge sprememb, videli smo kompromise, določeno delo na področju razprave smo že opravili. Seveda smo pripravljeni obravnavo imeti čim bolj preprosto, še posebej, eh, ko gre za regulatorja in za določbe v zvezi z regulatorjem. Zato bi se želeli izogniti kakršnim koli prevelikim obremenitvam in zapletenosti. In eh, to delijo tudi eh, poročevalci v senci. In eh, zato smo si pravzaprav želeli ogledati možnost vzpostavljanja močnega neodvisnega regulatorja, ki bo lahko zagotovil preglednost in ki bo lahko opravljal zelo pomembne naloge, ki so vsebovane v samih Eh, kompromisnih predlogih sprememb. Ko gre za poenostavitev dejavnosti, če si ogledamo področje uporabe letih dejavnosti, imamo pred seboj jasna sporočila, kar zadeva baltske države kjer eh, gospod Zili je zastavil to vprašanje že neštetokrat v preteklosti, tudi sama menim, eh, da ne bi želeli imeti splošna določila za njih, vendar moramo se zavedati tudi lastnih pomislekov in tudi svet je opravil svoje delo na tem področju. Če ne ponovim, parlament mora biti ambiciozen pri svojih namenih in načrtih. Ko govorimo o nacionalnih regulatornih organih v okviru naših kompromisnih predlogov sprememb, moramo biti bolj ambiciozni, kar zadeva preglednost, prav tako, kar zadeva razvezanje med obveznostjo lasnika in upravljavca, prav tukaj bi morali doseči večjo jasnost, kot je že predsedujoči povdaril, zato da bi lahko pojasnili pravila, ki se nanašajo na železniške prevoznike in izvajalce. Kar zadeva financiranje, imamo dobro besedilo, kar zadeva delegirane akte, prav tako dovolj jasnosti. In kar zadeva 13. člen, ko govorimo o popravljanju in vzdrževanju bistvenih storitev, tudi tam ni mi se treba sedaj spuščati v kompromisne predloge sprememb, veliko dela je bilo že opravljenega in uh, rezultati so že na poti. Hvala lepa, gospa Serakjano. E, gre prav pa gotovo za razpravo, ki še ni povsem zaključena. Sedaj gremo naprej na naslednjo točko dnevnega reda in sicer razprava o poročilu za leto 2012. E, Mislim, da gospoda Liberatskeja ni, tako da e, menim, da bo to naredil na mesto njega kolega, gospod Kadravi. Hvala lepa. En heeft mij gevraagd om een paar. Da, gospod Liberacki ni mogel biti navzoč in je meni posredoval njegove opombe. Najprej, kar zadeva samo časovnico, veste, da je ta osnutek poročila zasnovan na osnutku proračuna, ki ga je podala komisija in v tem umestnem času postalo je jasno, kakšno je stališče sveta. Zato menim, da bi morali v zvezi s tem kaj spregovoriti v naših razpravah. Začnimo s dobrimi novicami. Komisija se je odzvala na naše predloge, kar zadeva tri pilotne projekte, ki so bili posredovani že z naše strani. Eden se nanaša na kulturno industrijo kulturno dediščino po Evropi, drugo, eh, turizem in dostopnost za vse in tretji pilotni projekt eh, se nanaša na informacije in eh, sistem rezervacij v zvezi z več načini prevoza. Želeli bi, da bi vsi trije pilotni projekti bili potrjeni. In komisija še vedno ni pokomentirala, kar zadeva dediščino in turizem kar pa zadeva eh, prodajo, integrirano prodajo vozovnic, je eh, komisija se pozitivno odzvala z nekaj opombami eh, kar vse bolj usklajuje tisto, kar je bilo že pripravljeno v okviru komitologije. Sedaj pa manj dobra novica. Predstavniki Koreperja v okviru sveta 27. junija so pozvali k črtanju nekaj proračunskih vrstic in v veliki miri je to v redu. Vendar pa imamo nekaj rezov kar pomenijo zmanjšanje za 10 milijonov evrov v proračunu za leto 2012. In to ni nič cela 6 odstotkov, kolikor je predlagala komisija. In če si pogledate eh, nacionalna plačila 140 milijonov evrov, to je veliko več. In zato bi morali razložiti ta velik razkorak. In druga velika eh, težava je v tem, eh, da proračun TNT eh, 101 milijon evrov res to je 11,5 odstotkov reza v eh, primerjavi z začetno postavko komisije. In eh, tudi, kar zadeva agencijo, tudi tukaj imamo reze strani sveta, 7,3 milijone v primerjavi z 37,5 eh, milijoni evrov skupnega proračuna. To je bila predhodna različica proračuna. In zaradi tega sem vesel, ker nas komisija podpira pri naših pilotnih projektih, vendar moramo biti zelo previdni, ko eh, gledamo številke pri osnutku proračuna, ker mi kot eh, odbor za promet bi želeli videti eh, spremljiv minimum in svet je še veliko nižje. V ten te, transevropski projekt pri prometu tukaj smo, takšna je trenutna situacija in zato predlagam, da tukaj potrebujemo nekaj dni do 27. julija, to je rok, skladno z časovnico in eh, v zvezi s tem eh, bi se morali pogovoriti z drugimi delovnimi skupinami, da bi dosegli skupno strategijo v tem procesu. Hvala lepa. Eh, sem bil poročevalec v senci o tem dosjeju in želim povedati eh, naslednje. In sicer prvič, eh, da gre za besedilo, to besedilo, ki ga je predstavil gospod, pripravil gospod Liberacki, ki se mi zdi odlično. In uh, sicer mislim, da je potrebno nekoliko nijansirati to vprašanje proračuna agenciji in uh, mislim, da ne bomo uh, čakali uh, na, eh, na neke vrste šibe, da bomo potem eh, trpeli za to posledice. Sicer pa je potrebno tudi upoštevati, da gre tudi za bolj eh, marginalno eh, vprašanje v okviru tega dosjeja in sicer pilotni eh, projekti. Predlogi komisije so bili upoštevani in to je pravzaprav najmanj, kar smo lahko pričakovali v okviru tega proračuna in glede tega pravzaprav smo lahko razočarani. Koreper, eh, tu bi šel celo dlje in eh, sicer zlasti eh, v zvezi s splošnim izvajanjem in države, ki se znajde v težavah zaradi plačevanja in tako dalje. In, uh, Eh, povedano, navedene so bile številke, ki niso majhne in to v okviru razumnega predloga. Ne smemo pocenevati tudi predloga komisije in eh, nekatere niso bile zelo, bile so realistič, realistične in eh, zato mislim, da je potrebno poudariti, da Naprimer, govorimo že nekaj časa o infrastrukturi v okviru eh, proračuna, eh, govora je o kreditih eh, ali pa celo o namenskem, nekem namenskem skladu, vendar pa je to povsem nerazumljivo, rekel bi, da je šlo celo za provokacijo. To ni bilo sprejemljivo. In še enkrat, so tu zlasti na agencije tiste, ki so izpostavljene. In eh, tu so tudi razlike med koncepti, med komisijo in svetom v zvezi z agencijami kajti agencije so eh, tiste, ki so na, neke, na nek način v sredini med tem, kar zahteva parlament in eh, med eh, komisijo. In vendar pa, ko svet meni, da so agencije samo neke vrste upravnih organov, to pa ni sprejemljivo in je usupljivo. Še nekaj je presenetljivo. Prvič, naprimer skladno s določbami pogodbe, ki govorijo o pravni podlagi na eni strani, na drugi strani pa zahtevati revidiranje politik eh, pomorskih agencij in eh, potem eh, biti izjemno zahtevan tudi za vidika proračuna. Je razkorak med zahtevami v zvezi z nujno prenovo, potem nujnimi ulaganji celovito politiko, boljšo koordinacijo, na ravni evropske politike in tako dalje na eni strani, na drugi strani pa vse to nadaljevati, spremljati to eh, s proračunom in potem ne namenjati denarja za politike, za katere smo se na začetku opredelili. Naj potem sklenem s tem. da povem, da bo eh, svet eh, svoj eh, namen podal in imamo še eh, čas do 27. da podamo svoje pripombe. Prišlo je do, mislim, da smo pravzaprav lahko izkoristili in da smo eh, delovali hitreje in prehiteli to za en teden. Hvala lepa. Žal je gospod Masner v bolnišnici, vendar sem z, z njo v stiku in eh, želela je podati nekaj misli, eh, ki bi jih želel posredovati kolegom v tem odboru. Najlepša hvala poročevalcu, gospodu Liberatskemu, njegovo mnenje govori o tem, da je mnenje naše skupine še poseb eh, šestega odstavka o eh, varnosti na morju in tudi sedmega v zvezi z turizmom je nekaj, kar se sklada z našim mnenjem. In če še enkrat ponovim eh, številke iz proračuna komisije, menimo, da stališče Koreperja ne odraža ustrezno pomen razvoja do leta 2020, eh, še posebej, kar se zdeva projekt CISAR. Gre za zelo pomembno področje in zato je nespremljivo eh, sprejeti številke, ki so nam bile posredovane. Kar zadeva pilotne projekte, eh, Said je že to pokomentiral. Mi pa menimo, da je bistvenega pomena, da smo tukaj trdni. Še posebej, eh, kar zadeva integrirano prodajo vozovnic. Eh, menim, da v zvezi s tem eh, tukaj mora komisija nekaj odgovoriti. Zakaj samo tri države, zakaj to ne bi bilo širše? In to je tudi zadnje vprašanje, zadnja točka. Hvala lepa, gospod Sterks. Naslednji je. Gospa Foster, mislim, da za svojega poročevalca v senci. Um, na kratko. Da, gospod eh, Starks je jasno, nam je podal primer eh, projekta, ki ga v veliki miri podpiramo, gre za Evropsko nebo, za CISAR, projekt, ki je za vse nas izjemnega pomena, vendar ne bi želela pokvariti. Eh, tega dobrega mnenja. Gospod Liberacki je postavil zelo dobro jedrnato sporočilo gre za več denarja, več denarja, za več javnega financiranja in za več financiranja. Nimam nikakršnega pojma, odkot ne bi prišel vsta denar. Kar se teva nas, menim, da smo vse čas bili zelo jasni. Tam, kjer imamo že obstoječe vire, tam moramo predodeliti ta denar. Če imamo druge projekte, potem moramo najti denar v okviru proračuna, ki ga imamo. Govorimo o milijonih in eh, milijardah v osnovi, ko gre za proračunska sredstva za pre, prevoz. Ni drugega denarja, ki bi ga lahko, ki bi padel kar z neba. Seveda imamo še turizem. Zakaj bi morali mi financirati pilotne projekte? Če si pogledamo integrirano prodajo vozovnic, e, če si pogledamo e, železnica, še ena oblika e, prevoza, gre za interese podjetij, če želijo povečati svoje prihodke in zakaj bi morala biti Evropska unija, ki bi morala eh, investirati veliko denarja v te projekte, ko sama podjetja, sami prevozniki bi to morali storiti. Vsekakor je prav, da pripravimo prava sporočila in tudi eh, prave, prava navodila, vendar eh, če želimo karkoli tukaj dodajati, eh, pravzaprav oni morajo to sami storiti. In obstaja razlog, eh, da bi morali paziti, kje rabimo ta denar. In isto se nanaša tudi na turizem. Imamo zelo veliko konkurence med različnimi državami na področju turizma. In pravzaprav posamezna podjetja bi se morala v prvi vrsti s tem ukvarjati. Želela bi se zahvaliti poročevalcu, vendar bistvo tega zadeva ne bi želela pokvariti. E, to veselje, denarja ni več, e, to, kar imamo, to je vse in moramo biti bolj modri, ki to rabimo. E, gre za dober projekt, vendar denar, ki je na voljo, ga moramo bolje uporabiti. Ja, jih... Gospod Kamer, Kramer. Hvala lepa. Tudi jaz zastopam poročevalca o senci. Torej, tudi mi se strinjamo, da je potrebno zajeti trajnostni turizem v proračun, kajti proračun pač se odraža v številkah. In če sedaj si ogledamo Rizmonsko pogodbo, vidimo, da je tudi turizem v pogodbi. Seveda potem moramo to videti tudi v proračunu. Ne gre za to, da bi bila vsota neverjetno visoka, potrebno pa je imeti proračunsko vrstico za trajnostni turizem. To bi morali storiti. Drugič, raziskave in razvoj. Veliko se raziskuje tudi v napačno smer. Mislim, da smo od leta 95 50 milijard namenili jedrski fuziji in eh, vedno slišimo, ja, jutri bomo pa to dosegli tako bomo govorili še čez 20 let morda, kakorkoli že. Zdi se mi, da bi se morali osredotočati pri raziskavah in razvoju na novo. Naprimer, železnice ne bodo imele perspektive, če ne bomo razrešili težava s hrupom. Upozorili smo že na to, namesto investiranja v infrastrukturo, bomo morali investirati tudi v hrup, torej da bomo manj hrupni pri novih materijalih. In tej smeri bi morali raziskovati. In če premislimo tudi o tem, da bi to vključili v zakonodajo, da bi imeli sofinanciranje ne samo pri infrastrukturi, temveč pri učinkovitosti, da želimo sofinancirati učinkovitost, moramo spremeniti naš način razmišljanja. Prav tako moramo razmisliti ponovno o velikih projektih v Evropi. Smo določili koridorje, potem pa je prepuščeno državam, kako s tem ravnajo. Vemo, da si želimo veliko sredstv za velike projekte, to traja dolgo in potem imamo evropske nacionalne primere. Naj omenim nekaj. Naprimer, koridor od Baltika do Jadranskega morja. Tallinn, Varšava, v smeri sredozemlja. To je koridor 5. Ta bi naj bil zgrajen kot železniški koridor. To podpiramo, to je smiselno. Istočasno bi se pa naj križal s koridorjem proti Bratislavi, Pariz Bratislava, ki gre prek Dunaja in Avstrici si želijo, da bi ta koridor bil povezan s Semeringom in tunelem Koralp. Vemo, da se to ne bo izvedljivo, da je to drago, čeprav to tudi sporedno financira EU, da bi imeli povezavo prek Dunaja tudi po nižini. In to bi bil enak učinek. Ne potrebujemo pa dveh sporednih poti za povezavo dveh koridorjev. Hitreje bi povezali z nižinsko povezavo. Mislim, da moramo torej razmišljati tudi v tej smeri, ne samo govoriti, kot bomo dobili denar. Ne, ne samo, da ne potrebujemo več sredstev, potrebujemo bolj učinkovito politiko in bolj smiselno ravnanje z denarjem. Monsieur Kuhn. Oh, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Imam vprašanje za komisijo. In sicer na temo, ki jo je omenil že gospod Kramer. Naprimer, ko govorimo o tovornem in potniškem prometu, če bi v naslednjih desetih letih v železniškem prometu dosegli rast 20 odstotkov, in bi potem imeli še prav posebno obremenitev tovornega prometa, bo hrup odigral ključno vlogo. Žal je pač tako, da vedno vlagamo v infrastrukturo, ker je zakonodaja taka. Naprimer je NTS. Tukaj financiramo varnostno infrastrukturo in imamo tudi ustrezen proračun. 450 milijonov evrov letno na razpolago. Vendar pa ne investiramo pa v vlake. Raje potem investiramo v protihrupne ovire. Lahko pa bi z boljšo opremljenostjo tovornih vlakov za vorami se izognili preveč hrupa. Po ocenah bomo v desetih letih lahko prenovili celotno vse tovorne vlake. To pomeni, za to bi potrebovali 4,5 milijarde, torej 450 milijonov evrov na leto. Države članice bi bile so odoležene tudi EU, vendar pa če bi tukaj imeli proračunsko vrstico 300-350 milijonov evrov, bi bilo to odlično. To bi bilo zelo zanimivo, zelo pomemben ukrep. Bien, <clears throat> la parole est à Monsieur Bonucci, je pense, pour la Commission, d'accord, très bien. Sedaj pa v imenu komisije, eh, ki mislim eh, da, mislim, da bo gospod direktor lahko odgovoril na to vprašanje. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Komisija v polni meri podpira predloge eh, poročevalca, ob eh, tem, da želi zlasti poudariti dvoje, sedaj ni časa za podrobnosti v zvezi z zastavljenimi vprašanji, vendar sem si podrobno ogledal celoten historijat agencij, ki je sedaj v občutljivi fazi in eh, leta 2011 je že prišlo do naporov, naporov za vidika osebja in podobno in, eh, in eh, zahteve po nekaterih mestih za leto 2012, ki jih je potrebno uvesti z vidika izvajanja zastavljenih nalog. In eh, to je zlasti pomembno, ker greš za tri pomembne, eh, pomembna področja in eh, tu eh, je naprimer zlasti tudi vprašanje enotnega evropskega neba in zlasti S tem namenom je eh, potrebno to predvideti in enotno evropsko eh, eh, nebo, ki je izgubilo 30 odstotkov namenjenih sredstev, kar vse kaže na to, kako hitro je moč napredovati v tej smeri. Potem osredotočanje na raziskave v nekaterih sektorjih, kar je možno narediti na podlagi racionalizacije naših ciljev. In eh, prav gotovo je del tega eh, tudi eh, sam material, kakor tudi celotno kontekst hrupa. In kar je uh, kaj je možno narediti v tem pogledu. Potrebno pa bo spremeniti pravno podlago za obravnavo vidike, vidikov, ki, so, ki presegajo sam finančni vidik oziroma proračunski vidik. Sicer pa želim še enkrat čestitati poročevalcu. Hvala lepa. E, tudi mi delimo to skrb. Hvala lepa, gospod direktor. E, sedaj pa dajem besedo poročevalcu, oziroma ne moram dati besede poročevalcu, ker ga ni več tukaj. Torej gremo na točko ki se nanaša na uporabo podatkov iz evidence podatkov o potnikih. In to je gospa Eva Lichtenberger s e, svojim sosedom. Gospa Lichtenberger, smo pri točki, točki, ki se nanaša na vas. Mogoče nekoliko manj kot vašega soseda. Gre za poročilo o tako imenovanih PNR, Passenger Name Records, evidence podatkov o potnikih. In uh, imamo vašo predstavitev in tudi poročilo sveta poročilo sveta in njihov predlog o proračunu, ki je predviden za 22. juli. In eh, amadmaje lahko ulagamo do 27. julija. Glasovanje o tem dokumentu pa naj bi bilo konec oktobra, na začetku oktobra pa v komisiji, v odboru. 30. augusta v odboru torej na vašem prvem sestanku po počitnicah 6. oktobra v odboru za proračun in na plenarnem zasedanju potem oktobra meseca. Zato, da se potem to lahko zaključi do konca leta. Gospa Lichtenberger, imate besedo v zvezi s PNR. Ja, herzlichen dank. Hvala lepa. Vprašanje PNL in posredovanja podatkov je bilo že v prejšnjem mandatu predmet razprave in vročih razprav. Tisti, ki so že v prejšnjem mandatu bili tukaj, se boste spomnili, da smo imeli tudi zelo dobro javno predstavitev glede prakse na tem področju. Predvsem, ko je šlo za to, da gre predvsem za podatke iz CRS, iz eh, sistemov, računalniških sistemov za rezervacije vozovnic. In potem smo slišali veliko o uporabi podatkov, o neločljivosti določenih podatkov in tako dalje. O svojem mnenju sem poskušala zajeti vse, kar se je zgodilo takrat. Skušala sem upoštevati prakso, tudi sodno prakso in tudi pravna mnenja, Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, Agencije EU za temeljne pravice in pravne službe sveta. Prav tako pa sem poskušala vključiti tudi odločbe nacionalnih vrhovnih sodič. Naprimer v Nemčiji nam to jasno kaže, da gre za dejansko zelo težavno problematiko. Naj si gre za sorazmernost teh postopkov ali pa tudi za vprašanje, ali resnično s takim načinom lahko dosežemo to, kar si želimo doseči. Poskušala sem omeniti tudi temo, ki je bila za nas ključnega pomena v teh razpravah za tiste, ki ste novi, je pomembno, da to tudi upoštevamo. Namreč, kar se tiče vprašanja stroškov in kar se tiče celotnih varnostnih stroškov, ki so zelo nejasni, že odnegdaj. V tem okviru sem poskušala svoje mnenje oblikovati tako, da sem upoštevala ta razvoj na pravnem področju in da tudi komisijo prosim, da bi pri vprašanju stroško predložili svoje mnenje. Kar se podrobnosti tiče, v sodni praksi se je pojavila težava, da je pravna terminologija zelo nejasna, kaj so huda kazniva dejanja. To je različno po državah članicah in to vodi do velike pravne negotovosti. Zato sem to že vnaprej povedala, da gre za protiteroristični ukrep in to mora biti uporabljeno tudi v okviru protiterorističnega boja. Seveda bi potem morali tudi jasno opredeliti, to žal ni tako, kar se tiče obdelave podatkov in tudi kar se tiče nadaljnega posredovanja podatkov tretjim državam, kajti to je gotovo ena težav, s katero se soočamo, da namreč ni šlo za običajno izmenjavo podatkov, da gre tukaj za podatke, ki se lahko posredujejo še naprej. In potem, kar se tiče časa za hrambo podatkov, sem se želela orientirati po odločbah ustavnih sodišč držav članic. po mojem mnenju. Gre tukaj za vprašanje eh, letalskega prometa na splošno. Če moramo leteti, moramo imeti torej potem ali se moramo odreči določenim ustavno zagotovljenim pravicam, da lahko letimo, kajti gre za to, da sta zaupnost in varnost podatkov zagotovljeni tudi na ta način, da se podatki po določen času izbrišajo. Poskušala sem to zelo jasno navesti, to, kar je pred nami trenutno. Želela sem to povezati s predlogom in iz tega tudi pripraviti svoje predloge. Spremem to, sem že, o tem sem se že pogovarjala tudi sporočevalci v senci, ne z vsemi, vendar pa nismo še mogli se uskladiti in nismo imeli skupnega sestanka. Nisem nam to uspelo na Strasburškem plenarnem zasedanju. Sem pa seveda pripravljen na to razrešiti tudi dvostransko in morda bi potem se lahko tudi sestali na kompromisnih sestankih, ne 1. augusta sicer, tudi ne 2. Zato, da bi torej potem ne onemogočili počitnic utrujenim poslancem, da pa kadarkoli sem na voljo. Torej, sedaj pa me zanima vaše mnenje kot eh, članica odbora za pravne zadeve. Se mi je zdelo, da upošteva ne samo prometno vprašanje, temveč tudi vprašanje pravne gotovosti. Kajti gre tukaj tudi za občutno spremembo politike letalskih prevoznikov, ki jo moramo spodbuditi. In seveda bodo ti imeli določene ugovore pri tem. Mislim, da je potrebno obrati skupno pot v Evropi. Ne sme se zgoditi, da bi tako, kot je bilo pri hrambi podatkov, da smo imeli najprej 15 let, potem pol leta, kakorkoli že, to so primerljivi pravni dokumenti, vedno gre za podatke, ki se uporabljajo za točno določen namen. Če pa se to ni zgodilo, so jih lahko potem uporabljali tudi v druge namene in to seveda ni dobro. Če sedaj kršimo temeljne pravice in ustavne pravice, potem moramo biti zelo previdni. Kajti ne gre samo za letalski promet, gre tudi za druga področja gre za preslikavo na druge modalne načine transporta in seveda ima to velik vpliv tudi na možnost odrežbe pri mobilnosti. Hvala lepa. Hvala lepa. E, najlepša hvala, gospa Lichtenberger, gospod Groš. Hvala lepa, gospa Lichtenberger. Moram se zahvaliti poročevalki, kolega žal ni tukaj in tudi žal nima priložnosti z vami se o tem pogovoriti neposredno, vendar pa znotraj ERS bomo to usklajevali tudi še z gospodom Henonom. Vendar pa, kakorkoli že, z vašim predlogom vnašate spremembe k predlogu komisije. Kar se mene tiče, kar se tiče varnosti podatkov in varnosti državljana, gre za to, da zaščitimo ravno državljana in ne tiste, ki povzroča težave. Tako da bi bi si želel, da bi tukaj resnično izpostavili kriminalce in terorizem. Kar se uporabe določenih podatkov tiče, tukaj pa se strinjam z vami. Seveda, moramo to urediti tako, da se ne bodo ti podatki zlorabljali v druge namene. Kar se področja uporabe tiče, torej terorizem, huda kazniva dejanja, terorizem seveda je to dejanje, je potrebno se to dogovoriti. Torej, govorili smo o terorizmu in hudih kaznjivih dejanjih. Mislim, da ne bomo veliko težav razširili, če bomo veliko zadev izuzeli. Želel bi, da bi tukaj imeli opredelitev, ki bo spremljiva za vse države članice. In potem nadalje. Vse evropsko ali mednarodno, dobro bi bilo, če bi se vsekakor o tem pogovarjali na mednarodni ravni, vendar pa tudi na evropski ravni moramo imeti enaka pravila in določbe, zakaj bi zapletali življenje v Evropi. Torej, na kratko, usklevanje mora potekati z odbori, varnost državljanov, kar se podatkov tiče seveda, ne smemo pa sedaj odpirati poti kriminalcem in teroristom, da bi tudi ti lahko potem nekako izkoriščali izjeme. In potem seveda mednarodna raven bi bila najboljša. Seveda pa potrebno tudi na evropske ravni kaj storiti, da ne bo se skupaj še bolj zapleteno. In še zadnja pripomba, finančni vpliv in vpliv na letalske družbe, seveda moramo to izmeriti in to se moramo iti na to, kar je v tej povezavi še sprejemljivo in kar lahko obrazložimo. Torej, gre za smiseln pristop. Hvala lepa. Hvala, gospod Groš. Gospod Tikal. Hvala, predsedujoči. Imam nekaj opomb v prvi vrsti. Bi morali počrtati dejstvo, da Vse v Evropi soočamo se z različnimi situacijami v različnih državah članicah. Ko govorimo o PNR, v zvezi s tem imajo določene države svojo nacionalno zakonodajo, druge pa sedaj prefirjajo pripravo takšnih določb in potem še tiste države, ki nimajo nikakršnih določb v zvezi z evidencami imen potnikov. In zaradi tega tudi pravila v različnih državah članicah so danes različna. Očitno je, da tam, kjer eh, bodo razvili nacionalno zakonodajo, pripravili nacionalno zakonodajo v zvezi z PNR, določena skupna evropska pravila bo veljala upoštevati. Strinjam se s predhodnimi govorniki in sicer, da bi morali prečistiti te opredelitve. Menim, da je pomembno omejiti področje uporabe direktive v primerjavi z področjem uporabe, ki jo predlaga komisija. Menim, da je eh, predlog komisije gre predaleč, še posebej, eh, če govorimo o času hrambe podot podatkov, pet let na hrambah podatkov je predolgo obdobje. Sedaj bi želela pridigniti vašo pozornost eh, na področje, kjer še imamo direktivo, ki se nanaša na hrambo podatkov, na področju telefonskih pogovorov, eh, torej hramba podatkov strani eh, izvajalce telefonskih pogovorov. In zato je včasih tudi težko pripraviti nacionalno zakonodajo. E, Češko ustavno sodišče, nemško ustavno sodišče prav tako meni, da določene dolečbe te direktive kršijo temeljne pravice državljanov, kar zadeva e, zaščito zasebnosti ali varovanje zasebnosti, kako tudi kršijo tudi druge temeljne pravice. In zato v državah, ki sem jih omenila, je uresničevanje omenjene direktive odloženo. In zato smo morali omeniti ta precedan, ki se je že zgodil. In sedaj, eh, ko obravnavamo direktiro, direktivo PNR in kako lahko uporabimo te podatke, moramo videti, kdaj je to potrebno in kdaj lahko eh, ohranjene podatke ponovno vzamemo in jih eh, obdelamo. In tudi, kdaj lahko izvajamo analizo v zvezi s temi podatki v odnosu do tretjih držav. Tukaj moramo biti zelo pozorni, kaj te menim, da takšnih podatkov ne bomo mogli posredovati tretjim državam, torej tam, s katerimi Evropska unija nima bilateralnih sporazumov, ki pokrivajo prav takšen prenos podatkov. To mnenjam zato, ker govorimo o zasebnih podatkih, o podatkih, ki se nanašajo na zasebno življenje potnikov morda. In prav zaradi tega ti podatki morajo biti zaščiteni skladno z evropsko zakonodajo. Vem pa, da obstajajo države, ki nimajo takšne zakonodaje ali je njihova zakonodaja pod eh, evropskim standardom in zaradi tega prenos teh podatkov tretjim državam se lahko izvaja samo takrat, ko obstajajo bilateralni sporazumi, ki vsebujejo jasne določbe, ki jim jasno opredeljujejo, da bo v teh državah obstajala podobna zaščita teh zasebnih podatkov, kot obstaja v Evropski uniji. Ko govorimo o obdelavi teh podatkov, leti bi se lahko obdelovali samo na ozemlju Evropske unije in države članice bi morale v zvezi s tem sprejeti posebne ukrepe, da bi to zagotovile. In še eno zadevo bi želela omeniti. Želela bi se pridružiti tistim mojim kolegom, ki so že povdarjali, kako pomembno si je ogledati tudi stroške, ki so upleteni pri izvajanju teh ukrepov. Kdo bo plačal za te stroške? In v prvi vrsti, kako bomo izračunavali te stroške? Kateri del stroškov bo prevzel izvajalec in kateri del država članica. Kako bodo izračunani? Ali imamo dovolj finančnih sredstev za to in še ne na zadnje? Bi želela pritegniti vašo pozornost še k enemu vidiku. Če želimo zagotoviti ali če vemo, da države članice ne izvajajo izvedbenih ukrepov, ki gredo dlje od direktive, bi morali pripraviti uredbo. Uredba bi bila v zvezi s tem boljša. In prav to je vprašanje, ki ga želim zastaviti komisiji in kolegom, ali ne bi bilo bolje, če bi pravili uredbo na mesto direktive. Z velikim veseljem pričakujem sestanek eh, poročevalcev v Sinci in tudi eh, želim prisluhniti mnenjem našim kolegov, kajti gre za zelo pomembno področje in tukaj moramo delovati zelo odgovorno, eh, ko pripravljamo takšno zakonodajo. Hvala, gospod Tikao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 lepa. Imam angliško versijo, angliško različico. Eh, gospa Lichtenberger upošteva eh, načelo proporcionalnosti, sorazmernosti, še posebej, ko gre za eh, program varnosti in zato naš odbor mora doseči jasno ravnovesje, zato da ne bi ustvarili preveliko breme za letalske prevoznike. Dve zelo težavni vprašanji sta obdobje za hrambo podatkov in tudi katalog, ki bi ga lahko v zvezi porabljali. Strinjam se s poročevalkom, da pet let hrambe podatkov je preveč velikodušno. Vem, da svet želi to podaljšati in zato moramo tukaj oblikovati močno stališče eh, parlamenta. Prav tako 30, je, 30 dni je pa vsekakor prekratko obdobje za kakršnokoli uporabo. Dobro bi bilo, če bi se pogovorili z drugimi deležniki, zainteresiranimi strani in um, v zvezi s tem bi lahko uporabili anonimne podatke in kaj bi ta anonimizacija pomenila in kako bi lahko temu masovne podatke uporabili. Ko govorimo o resnih kazenskih dejanjih, eh, tukaj pravzaprav to obdobje ni relevantno eh, pri uporabi PNR. Tukaj bi lahko sledili predlogu komisije. Če bi lahko PNR uporabljali samo zopr teroristična kazniva dejanja, to je preosko. Gre tudi za nezakonito trgovanje z ljudmi in za nezakonito prekupčevanje z mamili. In kako kako bi lahko to bolj konkretno opredelili ti eh, dve področji, zato da bi jih lahko enakovredno vključili v zakonodajo. Lepa, gospod Sterks, gospod Blednor. Um, well, I, a lot of, uh... Hvala lepa, predsedujoči. Veliko tistega, kar je bilo povedano, je nekaj, s čemer se strinjam. Še nekaj misli, ki so bile izpostavljene, kajti z različnim vidikom, vidikov to obravnavamo. Na prejšnjem zasedanju parlamenta, ko smo se pogovarjali o PNR sporazumu z Združenimi državami, naprimer, vse to se navezuje na to, tudi evropski PNR sistem. In prav tukaj gre za ključno misel, ključno misel, ki je bila že omenjena strani nekaj, eh, koliko namen za namen vabila. Eh, če dejansko zelo resno premislimo, da bi pripravili sistem, ki je dejansko eh, tudi izvedljiv v praksi, mora biti zelo omejen v svojem namenu, mora biti eh, tudi omejen, kar zadeve opredelitve kaznivega dejanja, ker bi lahko sistem PNR uporabili in tako kot je že gospod Šterks omenil. In eh, tudi strinjam se v zvezi s eh, najširšim seznamom, kot ga je predlagala komisija. Na zadnjem sedmju parlamenta smo obravnavali pod podobno eh, situacijo v zvezi z Evropskim nalogom za prijetje, dobili smo zagotovila, da se bo to uporabljalo samo pri najbolj resnih kaznjivih dejanjih, vendar tisto, kar se je zgodilo, je, da se Evropski nalog za prijetje uporablja tudi na področju prekupčevanja. In to eh, se ne sklada z kakršnim koli opredelitvijo eh, tega vprašanja, eh, da bi se to moralo nanašati samo na najresnejša transnacionalna kazniva dejanja. In kaj je to opredelitev resnega kaznivega dejanja? Tukaj moramo biti veliko bolj konkretni, kaj pravzaprav je resno kaznivo dejanje gospod Šterks in eh, njegove opombe se nanaša na eh, trgovanje z ljudmi, na prekupčevanje z mamili. Seveda je to resno kazniva dejanja. Eh, vendar komisija vključuje sem še nekatere druge vidike, tudi v povezavi s tem, katere agencije imajo dovoljenje za uporabo teh podatkov. V tem poročilu bi želel videti jasno izjavo eh, v zvezi s tistimi agencijami, ki bodo imele eh, ta dovoljenje, eh, zato da ne bodo mogle naprej te informacije posredovati drugim ministrstvom ali oddelkom v vladi. V Združenem kraljestvu imamo zelo jasne omejitve, kdo lahko dobi te podatke. In eh, seveda, mi smo ne šengenska država in zato imamo tudi zelo strogo zaščito podatkov, eh, ki je na voljo naši obmejni agenciji. Če se lahko ta situacija nanaša tudi eh, na šengenskom območju, nisem prepričan, tukaj potrebujemo še nekaj pojasnil, potem tudi vprašanje obdobja hrambe podatkov. Strinjam se v veliki meri, kar se deva do hrambe podatkov, jasno je, da želimo v zvezi s tem doseči določen kompromis, eh, kjer lahko so ti podatki korisni. Eh, kajti, če jih ne hranimo dovolj dolgo, ni nikomor to v korist. Pomembno je, da imamo pravi sistem in da imamo istočasno tudi omejitev tega obdobja, ko eh, te podatke lahko aktivno uporabljamo. In tukaj je to razlikovanje med aktivnim uporabljanjem ali pasivnim ali arhiviranjem Eh, teh podatkov. Tudi to velja omeniti. In še nekaj, kar zadeva osnutek poročila gospe Lichtenberger. Gre za vprašanje priloge. Eh, tukaj se ne strinjam s gospo Lichtenberger v zvezi z nekaterim vprašanjem, ki jih želi črtati. Kaj ti menim, da tukaj predlaga črtanje? pod eh, oddelka 6, eh, kjer govori o različnih naslovih eh, za izdajanje računov. Če govorite o različnih obmejnih agencijah, če vi kupite vašo vozovnico s kreditno kartico, imate tudi vzorec, kjer vam lahko sledijo, kako lahko vaš denar uporabljate. Če pa to plačate z eh, gotovino, potem eh, vam ne morejo slediti. In tukaj je problem, eh, kajti sledljivost potencijalnih osumljenih oseb se tukaj lahko nekoliko zmanjša če uporabijo gotovino. Potem imamo eh, tudi vprašanje informacije in programov ljudi, ki veliko eh, letijo in tudi eh, destinacijo tistih ljudi, ki veliko letijo v določeno destinacijo. In tukaj imamo tudi informacijo o vzorcu potovanja določenih ljudi. In tudi to je pomembno, kar zadeva um, možnost določenih eh, ključev, eh, ki bi nam podali informacije o možnih um, grožnjah in tudi informacije v zvezi s prodajo vozovnic. In tudi eh, to je od življenskega pomena za agencije, ki se ukvarjajo s tem. In ob koncu, ko govorimo o tem mnenju, moramo uskladiti tisto, kar se nanaša na evropski mehanizem PNR, to uskladiti ne samo s tistim, kar se sedaj dogaja v državah članicah, da omogočimo to gibkost fleksibilnost. Temveč v zvezi s tem moramo poštevati tudi vse tiste sporazume, eh, ki jih je Evropska unija sklenila s tretjimi državami na področju PNR, kajti bilo bi nesmiselno, da bi imeli eno vrsto pravil eh, v okviru EU in eh, drugo vrsto pravil, ki se nanaša na druge države, kot so ZDA in Kanada. Eh, tukaj bi zaključil, gospod predsedujoči, ogledal si bom eh, načine, eh, kjer bi lahko predlagal določene predloge sprememb, ki bi jih lahko sprejeli tako poročeval. Kaj... Hvala, gospod Bradburn. Gospa Verak. Hvala predsedujoči. Tudi jaz se zahvaljujem gospe Lichtenberger za poročilo v zvezi z vprašanji, ki se v glavnem nanašajo na boljšo eh, zaščito oziroma boljše varstvo potnikov. Eh, potem vprašanja zaščite podatkov in pa tudi komentarji. Eh, regula, eh, operaterjev na eni strani in eh, tu gre za vprašanja, naprimer eh, PNR-a in eh, kot pravi eh, Matijo Groš, nam lahko to omogoča, da se bolje zoprstavimo mednarodnemu kriminalu in terorizmu. Eh, kot članica odbora TRAN želim zlasti povdariti, kako pomembna so ta vprašanja, vendar pa to ne sme še bolj zaplesti življenja potnikov in letalskih družb. Več kolegov je že to omenilo, stališče našega poročevalca, ki zahteva poročilo o finančnih implikacijah te direktive za potnike in letalske družbe. Hkrati je prav tako pomembno, da sistem zbiranja in prenosa podatkov odraža delovanje letalskih družb in da direktiva ne bo pomenila dodatne obremenitve leteh. Hvala lepa. Merci, Madame Foster. Hvala, gospa Foster. Yeah, thank you, Chair. Hvala lepa, predsedujoči. Naj se odzovem na nekaj pripomb, ki so jih podali kolegi, tudi kolega Bradburn, ki je žal moral oditi. Pa še nekaj drugih premišljakov o predlogih sprememb gospe Lichtenberg. Veliko dela je vložilo v to vendar pa mislim, da moramo premisliti o tem, zakaj potrebujemo te podatke. In ali vlade že dolgo zahtevajo te napredne podatke. Če si ogledamo PNR, smo imeli seveda 11. september, 7. juli in druge grozne dodatke, ko so bila ogrožena človeška življenja. In žal, potem to vodi do tega, da pač so potrebne te informacije. Prav tako je res, da, kot je dejal kolega Bradburn, da bi morali vedeti, kdo bo imel dostop do teh podatkov. Če si ogledamo osebe agencij, ki se ukvarja s temi podatki, za primer v Združenem kroljestvu, ima mejna služba 25 tisoč zaposlenih, manj kot en odstotek pa ima dostop do podatkov PNR. In tako bi moralo biti. Kajti, kot pravimo, to ne more biti dostopno za vse, tako da moramo zelo previdno in smiselno to nadzorovati. Kar se tiče nekaterih predlogov sprememb, 1, 2, 7 in 8. To vprašanje se pojavlja glede hudih kaznjivih dejanj in glede omejevanja podatkov PNR samo na terorizem seveda terorizem sam je ključnega pomena, vendar pa huda kazniva dejanja, kot je omenil gospod Sterks, so tudi pomembna. Mislim, da je jasno, da potrebujemo boljšo opredelitev. Vendar pa jasno je tudi, kot so dali kolege, da kar se tiče tihotapljena mamil, trgovine z ljudmi, morilce, pedofile, mislim, da je jasno, da morajo tudi taka dejanja biti vključena. Torej, nihče ni. Tako ne bomo, da ne bi vedel, kaj so kruzna kazniva dejanja. Kot je dejal kolega Bradburn, pa če dobi nekdo kazen za parkiranje, seveda tega naj ne bi upoštevali, tako da moramo biti realistični. Seveda moramo stvari razjasniti, določene stvari moramo vključiti, ta huda kazniva dejanja mora biti omenjena. Potem peti predlog spremembe. Mi v Združenem kraljestvu bomo gotovo imeli probleme s tem. Ne želimo si torej razgraditi sistema, ki ga že imamo. Imeli pa smo dober sestanek eh, s člani odbora, ki so bili v Združenem kraljestvu in smo se sestali tudi z agencijami za meje in z ostalimi sogovorniki, tako da sem predvsej prepričana, da se teh podatkov ne zlorablja in da se jih ustrezno uporablja. In še zadnja točka, predloge sprememb, ki se ukvarjajo eh, s časom hrambe 6, 13, 14, 15 kolega Bedbon je omenil, da imamo pasivni in aktivni čas za hrambo. 30 dni bi ne bilo ustezno, če se pogovorite z organi kazenskega pregona in če si ogledate, kako lovijo hude kriminalce. Veliko krat potrebujejo 3-4 leta, ko jim sledijo. In šele takrat jih lahko dobijo. Seveda si ne želijo, da bi potem prišli pred sodišče in ne bi imeli podatkov na voljo. Vem, kaj načrtuje gospod Lichtenberger. Ali je pet let ustrezno, morda štiri in pol, morda pet in pol, ne vem. Vendar pa ne moramo storiti tega, da bi dejali, da bi tega časovnega okvira ne imeli. Kot sem dejala, je odvisno od kaznivega dejanja, kako dolgo vse skupaj traja. Veliko je teroristov, ki hibernirajo, če smem temu tako reči. Živijo ponekod 15 let in se šele potem aktivirajo. Tako da moramo biti zelo previzni, kaj počnemo. Razen teh vprašanj pa mislim, da je prav, da skušamo ustvariti vse evropski sistem, da bi vsaj imeli možnost očinkovitega urodja proti terorističnim grožnjam. Vendar pa to mora biti storjeno na ustrezen način. Ne smemo seveda je stvari početi prenostavno, na, ne na temeljit način. Seveda pa ne smemo krniti tudi temeljnih pravic, moramo zagotoviti ljudem pravico do potovanja, vendar pa mora biti tudi korak pred tistimi, ki skušajo zlorabiti družbo. Hvala lepa še enkrat, gospod Lichtenberger. Hvala lepa, gospod Foster. Bardzo dziękuję panie przewodniczący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 Dejstvo, da so predhodni govorniki pravzaprav že vse obravnavali, dejstvo je, da obstaja veliko instrumentov in metod kot analiziranje operativnih metod, izobveščevalnih eh, krogov ali pa tudi eh, nadzornih organov na letališčih. Raba podatkov, ki se nanašajo na potnike, z vidika preprečevanja in boja proti terorizmu, pa eh, tudi resnih eh, hudih kaznjivih dejanj. Kar zadeva vprašanja stroškov, 6 milijonov evrov je vsota, če se k temu doda še 16 milijonov evrov, na strani operaterjev, bi zastavil komisiji vprašanje, kaj pa dobimo v zamenjavo. In eh, poročevalka ima prav, usredotočiti se moramo na terorizem. In eh, delim tudi skrb, naprimer v primeru boja proti resnemu kriminalu, eh, tu stvari niso dovolj dobro opredeljeno preveč, eh, preveč nefleksibilna, eh, nefleksibilna zakonodaja, potem ne služi namenu, za katerega je bila sprejeta. Tudi za vidika evropskega naloga za prijetje, ki na to jasno kaže. To je vse. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Zasada. Gospod Higgins, hvala lepa. Tudi sam bi se zahvalil poročavki za poročilo. Mislim, da ga nujno potrebujemo. Imam pa tri težave, tri predloge sprememb, ki so težavni. Najprej drugi, 12. Oprostite, drugi predlog spremembe vodna izjava 12. Osredotočali smo se na razpravo, ko je šlo za obseg direktive področje uporabe, potem tudi katera kazniva dejanja so vključena. Nekateri so dejali, da želijo to omejiti samo na terorizem. Kot je dejala gospa Foster, pa so zločini zločini. Pa naj se gre za tihotapljenje z mamili, trgovino z ljudmi, pranje denarja in tako dalje. In če lahko imamo podatkovno bazo, ki se bo ukvarjala s temi težavami na nacionalni ravni, saj ti zločini ne priznavamo, potem moramo to bazo podatkov izkoristiti mislim, da je komisija pripravljena ključni del, ključni stavek. Država članice pa lahko izključijo manjša kazniva dejanja, ko upoštevajo svoje pravne sisteme. Mislim, da to tudi pomiri zaskrbljenost ljudi glede kaznivih dejanj in kako se preganjajo po državah članicah. Druga težava, ki jo imam, in o tem sta govorila Foster in Bradburn, pa tudi gospod Deverak in gospod Sturks. Gre za vprašanje 30 dni. 30 dni je smešno. Zakaj se sploh trudite izbirati podatke, potem pa vse skupaj pokvariti s tem 30-dnevnim rokom? Pet let mislim, da je razumen čas. Kot je rekel gospod Foster, terorizem ne izgine kar tako. Prejšnji teden v Strasburu. smo počastili imeno to Mavka, tragične dogodke v Londonu, pred leti, ko je bilo ubiti predvsej ljudi. Torej, terorizem živi in naslednji teroristični opad je lahko za vogalom in morda bi celo potrebovali 15 let. Ne vidim težav s tem. Pet let je ustrezno. Konec koncev pa je smisel tega predloga, da dosežemo pravo ravnoteže, da imamo varovalke, da zagotovimo, da bodo podatki uporabljeni za to, za kar so namenjeni in da se bomo borili proti terorizmu, kaznim dejanjem in da bomo zagotovili, da to, ti podatki ne bodo zašli v neprave roke. Torej, poročilo je dobro, nasplošno, da pa ta tri področja so popolnoma nespremljiva. Torej, o področju uporabe, čas in kako zaščitimo podatke. To je ključnega pomena glede na zaščito osebnosti posameznih. Lepa preden dam besedo komisijo, eh, lahko vidimo, da so ravno te tri točke tiste, ki so najbolj pritegnile pozornost, pozornost vseh, eh, področja uporaba, način obdelave, obravnave podatkov. Verjetno bo prišlo do glasovanja. Sedaj dajem besedo komisiji, izvolite. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa, da ste nas povabili in pozdravljamo dejstvo, da je tudi vaš odbor vključen v ta postopek za pripravo mnenja za osnutek te direktive. Nekaj zadev želim omeniti. Dva predloga sprememb se osredotočata samo na zračni promet, to, je 10, to sta 10 in 17. Pozdravljamo oba predloga sprememb in pozdravljamo vaš prispevek. Potem so vsi se osredotočili na ključno vprašanje tega predloga. Tudi odbor Libe se bo s temi ukvarjal. Predlog je zelo pomemben za notranjo varnost Evropske unije. gre pa tudi za zelo občutljiv predlog. Veliko podatkov je zaupnih, ker so občutljive za kazenski pregon in rada bi vas obvestila, da je komisija o postopku z člani odbora Libe, imeli smo že dva sestanka zaenkrat, po katerih smo se pogovarjali o nujnosti in sorazmernosti teh predlogov. To so torej ključna vprašanja hramba podatkov, področje uporabe in potem režim hrambe podatkov. Tudi s člani odbora Libe se bomo pogovarjali s temi zelo, o teh zelo pomembnih vprašanjih. Osnutek poročila, ki je pred nami, bi znatno spremenil področje uporabe direktive na splošno. In ni presenetljivo, da bi si komisija želela da ohranimo stališča, ki smo jih predstavili prvotno. Mislimo, da je vsaj v Evropi predlog eh, uporabljen za boj proti hudim kaznjivim dejanjem. In tako veliko pridobimo, če uporabljamo PNR podatke za huda kazniva dejanja. Evropski zaporni nalog smo si izbrali za tri leta in to se uporablja na področju kazenskega pregona in vsi predlogi, ki jih predlaga komisija in ki so bili sprejeli zaenkrat na področju kazenskega pregona, govorijo o tej opredelitvi hudih kaznjivih dejanj v Evropskem zapornem nalogu. Tako da mislimo, da je definicija, ki smo jo uporabili, ustrezna za Evropo, za huda kaznjiva dejanja. Kar se tiče časa hrambe podatkov, seveda nimamo matematične formule za izračun tega obdobja, vendar pa kar se pene tiče, je 30 dni nekaj, kar je gotovo premalo. Ne bomo imeli, naprimer, niti zabeležbe potovanj za določeno osebo teh 30 dni. To je gotovo premalo. Pet let mislimo, da je absolutni minimum po informacijah predstavnikov kazenskega pregona. Seveda bi si želeli še več, vendar pa pet let je absolutni minimum. In spet na področju kazenskega pregona, je pet let obdobje, ki se uporablja na večini področji, tudi pri hrambi drugih podatkov. Tako da smo zato predlagali pet let. In še dve vprašanje, katerih je govora v osnotku poročila, nismo pa govorili o tem danes. Najprej režim zaščite podatkov naš predlog je tak, da bi uporabili okvir, ki se ukvarja za varstvo podatkov v kazenskem pregonu. In to je tisto, kar velja pravno gledano. 95-46 direktive imamo da više določbe, više standarde, vendar pa zakonsko to ne velja. Zato smo si izbrali režim, ki smo si ga izbrali. In na zadnje, to je tudi poročilo, pa danes ni bilo omenjeno. Tukaj gre za program 519, gre za uporabnike podatkov PNR. Običajno gre za analizo tveganja podatkov v realnem času. To je tisto, kar PNR počne. Če bi bil predlog, da bi to področje, uporabe, da bi to področje izuzeli iz področja uporabe, podatkov, pa vendar potem ne bo stalo prav veliko. Tako da se odločno zazemamo za to, da spremenite vaše mnenje, kar se tiče teh predlogov sprememb. Stroški. Seveda je to zelo pomemben vidik, kaj ti letalski prevozniki bodo seveda to čutili. Analize vplivov kažejo, da bodo stroški, ki jih bodo letalski prevozniki morali prevzeti. Naslednji, tudi mi imamo študijo, ki jo pripravljamo, ne gre samo za naključno pripravo podatkov. Stroški so znatni, vendar pa je tudi pomembno, da kljub temu, da ne vemo, kakšna bo končna vsota, bo to manj kot 10 centov na potnika in to je po tistem maksimalnem izračunu pri dvakratnem prenosu podatkov. Torej, dejansko stroški niso tako gromozanski, kot se, so, kot se to zdi na prvi pogled. In eh, še na zadnjem, še eno občutljivo vprašanje bi rada omenila. Poročilo govori o mnenju pravne službe sveta. In uh, v opombi je tudi povezava na internetno stran, kjer se da to pogledati. Dve stvari. To mnenje pravne službe sveta. je omejen dokument, to je bilo nezakonito. Uh, predstavljeno tisko in je sedaj to na voljo na spletu. Tako da mislim, da je dobro, da to referenco na ta dokument zbrišemo. Najboljše bi bilo, če tega ne bi omenjali. Hvala lepa. Gospod Lichtenberger, želite še kaj povedati? No, I didn't leak the document because... Ne, ne. Seveda nisem posedovala tega dokumenta, ampak ker ga nisem imela. Ok. Prav. Najprej. A se lahko govorim nemško. Kar se tiče ogovorov različnih poročevalcev v senci in ostalih, bi rada povedala sledeče. V tej razpravi imamo vedno splošno zamenjavo zmedo med preganjanjem posameznih primerov, ki je možno v pravnem sodelovanju. In potem je seveda pravna pomoč zagotovljena in izmenjava podatkov. Druga točka. Želimo analizirati podatke vseh potnikov, zato da bi ugotovili, da nekdo, ki večkrat potuje v Guatemalo, lahko tihotapec z drogami, nekdo, ki veliko krat leti na sever Indije, pa lahko terorist. Torej, gre za anarobične zaključke, ko analiziramo vzorce potovanja. Imamo pa veliko razlogov za potovanje na sever Indije, v Pakistan ali v Guatemalo. Voda, imate sorodnike ali znance. Gre torej za to, da bi potem z analizo podatkov vseh potnikov, ki nikoli niso bili nič krivi, skušali zagotoviti vzorce potovanj in tako morda odkriti kakšno sumljivo osebo. In potem seveda se to nanaša na namensko uporabo. Če države članice opredeljujejo, kaj je hudo kaznivo dejanje, čez mejno hudo kaznivo dejanje, če imamo potem različne kazenske upravne sisteme, potem bomo seveda v težavah, ko bo vsaka država članica lahko potem spet, seveda, spet eh, sprejela določene hude kazni, če bo to potrebno, ker bodo pač menili, da je to potrebno za javno varnost. Želim torej, da imamo screening tam, kjer je to smiselno, gre za sorazmernost. Če pa bom vse podatke vseh evropskih potnikov vse čas primerjala zapletenimi algoritmi, bom seveda imela določeno možnost za napake, ki jo tudi moramo upoštevati. In to mora biti tudi upoštevano glede na stroške, ki jih s tem povzročamo. Mislim, da je odločilnega pomena, da če se odločimo, da bomo uvedli take mehanizme, da jih resnično uporabljamo namensko. In to je boj proti terorizmu. Nekateri so predlagali, katera huda kazniva dejanja bi tudi zajeli. Vendar pa, kar se počne sedaj, trenutno, v tem režimu in čeprav razumem predlog komisije, bi bilo tako tudi po predlogu komisije, bi to lahko bilo uporabljeno za zelo veliko dejanj. Tri leta to je kazen, ki je tudi precej nizko v nekaterih državah članicah, kar se določenih kaznivih dejanj tiče in to moramo tudi upoštevati. Zato je druga točka zelo pomembna. Torej, čas hrambe podatkov. Nekateri ste dejali, da je 30 dni premalo. Še enkrat poskušala sem upoštevati sodbe ustavnih sodišč. Potem je govorila kolegica Tikava in tudi nemški kolegi so o tem govorili. Torej poskušala sem upoštevati to, kar je na voljo v teh sodbah, kar se je še zdi možno v teh sodbah ti dve državi morata spremati sodbo najvišjih sodišč v Nemčiji in v Nemčiji je šlo za časa hrambo podatkov, to je analogni primer, šlo je za sum, da so nezakonito zbirali podatke. Ko gre za aktivno in pasivno hrambo podatkov, kot je bilo to tukaj imenovano, moramo biti zelo previdni. gre za to, ali imamo anonimne podatke, da ugotavljamo vzorce. Če pa so to zgolj maskirani podatki, potem to pomeni, da je možnost upogleda hierar hierarhična. Torej, po mojem mnenju, to ni zadostno varstvo podatkov. Kar se tiče plačevanja zgodovino in kreditnimi karticami tukaj, Seveda gre za razliko, ali se plačuje zgodovino ali kreditno kartico, ali pa je vsak, ki plačuje zgodovino, že kar osumljenec. Ali pa potem vse podatke glede kreditnih kartic tudi še dodatno shranjujem. Pripravljena sem s kolegicami in kolegi, ki so imeli ogovore, o tem še razpravljati. Veselim se tudi intenzivne razprave, vendar pa menim, da bi morali paziti na to, da ne gre za kazenski pregon kot celoto. Gre za to, da bi podatke vsakega potnika na letalu pridobili in potem jih primerjali. In jih bi jih lahko posredovali tudi tretjim državam. In potem bi izgubili nadzor nad njimi ne bi več vedeli, kakšen bo, kakšna, v kakšne namene bodo te podatke uporabljeni. Zato torej prosim kolegice in kolege, da razmislijo o tem, kadarkoli gre za mednarodne odnose in tukaj gre tudi za sporozum, o katerem veliko govorimo tukaj, potem postane relativno težko. Tega ne moremo nadzirati. Ne moremo zdaj predpisovati ko bodo podatke imeli, kako jih uporabljati. In zahteve, ki prihajajo iz ZDA, so vedno večje. Vsako leto si želijo več podatkov. Toliko torej kot prvo mnenje o tem, kar se komisije tiče. ta dokument sem dobila na razpolago pač zato, ker se je pojavil na spletu. Ne morem pa sedaj reči, to bomo črtali, pa se bomo delali, kot da tega ni. Tudi s svojimi kolegi iz odbora Libe smo se pogovarjali. Mišljeno je bilo, da nas bodo obvestili o njihovih razpravah, ko se bomo odločali o tem. In bi torej rada, da dosežemo vsaj minimum, da imamo pravo predelitev hudih kaznjivih dejanj, kajti kazen treh let, pogledajte si v nacionalnih eh, zakonodajah, to je izredno raznoliko urejeno in tako lahko to vodi do zelo veliko naključnih dogodkov, ki se mi ne zdijo smiselni. Torej, predlagala bom določene sestanke, tako da se lahko o tem pogovarjamo in veselim se vaših spodbud. Hvala lepa. Hvala lepa. Rok za predloge sprememb je 7. september, glasovanje v odboru pa bo oktobra. Hvala lepa. Naslednja točka na dnevnem redu je Atenska konvencija. Gre za moje. Za obravnavo mojega snotka poročila naj povem nekaj zadev na začetku, potem pa upam, da bomo to hitro tudi zaključili. Naj vas spomnim, da je pristop k Atenski konvenciji dolgo vprašanje, za katerega se zelo zazima tudi parlament. Z 74. leta je bila konvencija napisana. Leta 2002 pa je bil dodan protokol in je govoril tudi o zadevah, ki jih prej ni bilo, kot je odgovornost primere krivda ali malo varnosti prevoznika. Večina je Večina določb je že bila vključena v evropsko zakonodajo. Ko govorimo o posebnih določbah glede primera krivda ali manjnosti prevoznika in obveznega zavarovanja. Sedaj komisija predlagala posodobljen predlog, da bi EU postala sopodpisnica protokola. Parlamentarno soglasje pa je potrebno kot za vse mednarodne sporazume. Tudi zato soglasje se običajno daje kot priporočilo. V tem primeru pa imamo nenavadne razmere. Po odločitvi sveta, da poda dve priporočili. Eno temelji na členu 100 pogodbe o delovanju Evropske unije, to je promet, drugo pa predstavlja odbor za pravne zadeve, ki izuzema člena 10 in 11 iz protokola, To se nanaša na pristop k otrokolju v njegovih členih 10 in 11 in gre za pristojnost in priznavanje ter razrešanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah. Zakaj se je to izključil? Zato, ker so določbe v pogodbi take, da ima Danska izjemo in zato ne sodeluje pri sprejemanju sklepov sveta glede 10. in 11. člena protokola. Zato bi torej imeli potem ločeno stranko pri teh, teh členih. Sprememba, predlogi sprememb niso možni k besedilu, možno je zgolj zavrniti dogovor, če nam ni všeč moj predlog. Je. Da, če ima kdo kakšen predlog spremembe, da bi to zavrnili, da lahko to podajo do 14. julija do 15. ure upali smo, da bomo glasovali jutri o tem poročilu, žal pa nam to ne bo uspelo, ker se mora Juri o tem še pogovarjati. Zato bomo glasovali o tem v našem odboru oktobra. Želi kdo podati kakšno pripombo? Gospod Kosa. Gospod. Szeretném megerősíteni, hogy... Hvala lepa, gospod predsednik. Kratek bom. Lahko vam obljubim, da bomo s to točko lahko hitro zaključili. Hvala lepa za odlično delo poročevalca. Podpiram osnutek poročina v svojem imenu in v imenu svoje politične skupine. Smer je zelo pomembna, potrebno je ukrepiti pravice potnika. In kot je poročevalec omenil, govorimo o zelo dolgi zgodbi. Prišli smo sedaj do prelomnega trenutka. Evropska unija bo tudi zelo dejavna na tem področju. Naj izpostavim zamisel. Ni zgolj pomembno sprejeti konvencijo, Prav tako je pomembno jo dobro nadzorovati v prihodnje. Hvala lepa za vašo pozornost. You, Mr. Kouza, Mr. Hvala lepa, sedaj pa še v imenu komisije, prosim. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Hvala, gospod eh, predsednik. Samo nekaj besed. Eh, da se vam zahvalim za vaše poročilo, kakor tudi za prispevek prispevek eh, gospoda Koste. Eh, sicer pa bi želel upozoriti še na to, da ko bo enkrat konvencija ratificirana strani držav članic Unije, bo potem potrebno tudi jo hitreje začeti izvajati na mednarodni ravni zaradi teže držav članic v tem primeru. In še zadnje. Sam interes eh, tega pa je, da je, če je le mogoče, zagotoviti začetek veljavnosti eh, te uredbe, eh, zadevne uredbe in zato morajo države članice pristopiti čim hitreje k ratifikaciji in če je le možno pred koncem leta 2011 in, in na zadnje, ko ste rekli, Danska bo ratificirala konvencijo. Hvala lepa, gospod predsednik. Okay, no. Hvala lepa. Tako, zaključili smo z našim dnevnim redom danes popovdne. Sedaj pa prehajamo na sestanek koordinatorjev. Tako da prosim, tiho zapustite dvorano. Potem pa bomo začeli z našim sestankom koordinatorjev. Hvala lepa.